afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan, gospe in gospodje. Bomo začeli z našim sestankom. Najprej običajne zadeve sprejemnevnega reda. Bi želel kdo komentirati? Ne, potem bomo nadaljevali z drugo točko, gre za sporočila predsednika. Predsednik nima nobenih sporočil, tako da lahko Nadaljujemo s tretjo točko dnevnega reda. In sicer sprejetje zapisnikov sej 1. junija, 4. junija, 11. junija, 15. 16. junija ter 22. in 23. junija 2015. Hvala lepa. In zdaj lahko pridemo na četrto točko dnevnega reda, gre za izmenjavo mnen z veleposlaniki Mehike, Koreje, Turčije in Avstralije ter z odpravnikom poslov Republike Indonezije in sicer v imenu skupine Mikta. Pisrčno pozdravljam goste, ki predstavljajo inovativno novo skupino Mikto in sicer Mehiko, Indonezijo, Korejo, Turčijo in Avstralijo. To je Nikol Gordon Smith, ki bo predstavil celotno skupino in sicer prihaja z veleposlaništva Avstralije. gospa Gordon Smith bo predstavila tudi ostale udeležence Juana Josea Gomeza Kamaka, veleposlanika Mehike, gospoda Chongjana, veleposlanika Republike Koreje pri Evropski uniji, gospe Ajše Uze, ki je namestnica vodja predstavništva stalne delegacije Turčije pri Evropski uniji. gospoda Aso Silalaji, odpravnika posla, svetovalca ministra na veleposlaništvu Indonezije pri Evropski uniji. Evropska unija ima bilateralne odnose z vsako od držav, ki so v skupini MIGTA, vendar pozdravljamo dodano vrednost mikte na področju zagotavljanja mednarodne varnosti in zelo reformno agendo na drugih področjih, kot eh, je so podnebne spremembe in razvojna pomoč. Zato smo zelo hvaležni za to priložnost izmenjave s tem novim formatom, s to skupino, s katero bomo poiskali možnosti za nadaljne sodelovanje v prihodnosti. Zdaj pa predajem besedo gospe Gordon Smith za 10 minut, če se strinjate. Temu pa bodo sledili še štirje predstavniki ostalih držav. Po 5 minut, izvolite. Hvala lepa. Gospod podpredsednik, veliko veselje in čas mi je, da sem danes eh, z vami in da vam lahko danes predstavim eh, predstavim. Mikto, naj se opravičim za teleposlanika, ki je žal nenadoma zbolel in se eh, tega sreča ni mogel udeležiti še enkrat. Torej, opravičilo. Omenili ste to novo skupino Mikto, o kateri bi vam danes nekaj povedala, sploh zato, ker je Avstralija pred kratkim prevzela vlogo koordinatorja v Mikti in naslednje leto bomo ostali v tej vlogi. Eh, podala bi vam pogled z vidika Avstralije. In kot ste omenili, gospod podpredsednik, bodo ostali predstavniki eh, držav v MIFTI podali svoje gledanje. Mislim, da bomo imeli dobro priložnost za razpravo o področjih, kjer Evropska unija in MIKTA delita interese. pred nekaj leti so se eh, srečale države, pet držav na skupščini Združenih narodov v New Yorku in kar se zdi nekoliko mešana skupina Mehika, Koreja, Turčija in Avstralija ter Indonezija, pravzaprav predstavlja države, ki imajo podobne interese v svojem geografskem območju. Vsaka država je drugačna, vsi imamo svoje prioritete, vendar pa se te prioritete tudi dopolnjujejo in lahko skupaj dosežemo več kot skupina, kot bi dosegli, če delujemo posamično. Nekaj več eh, kombiniran BDP je 5,3 milijarde, predstavljamo okoli 10 odstotkov svetovnega gospodarstva, naš delež eh, bo še naraščal. 12, 13, 14, 15, 16 največji, eh, smo 15, 16 največje gospodarstvo. Eh, veliko držav je tudi med prvimi desetimi. Mehika bi lahko postala peta največja ekonomija do leta 2015, PricewaterhouseCoopers eh, pravi, da bi Indonezija lahko postala sedma največja ekonomija do leta 2030. Eh, Turčija bo prav tako stopila med eh, prvih deset, Koreja pa se bo še naprej razvijala in si prizadevali, da pride med prvih deset. Če vzamemo vse skupek držav omikta predstavljamo velik delež eh, trgovine z Evropsko unijo, 235 eh, milijard evrov blaga in storitev in skoraj 170 eh, milijard uvoza v EU. Skupna populacija znaša okoli 500 milijonov konferenci smo posamezno člani Združenih narodov, G20, Svetovne trgovinske organizacije in eh, Svetovnega partnerstva za razvojno sodelovanje. Imamo skupne interese, tako da individualno in zdaj tudi skupaj konstruktivno prispevamo na globalnem parketu. Prizadevamo se na različnih področjih, kar je ena od uh, največjih prednosti Mikte, to je nek dodatek k mednarodnim partnerstvom, ki jih imamo že tradicionalno. Kompleksnost sodobnega sveta zahteva inovativne načine zasledovanja naših interesov. Izzivi, s katerimi se srečujemo, so čezmejni. Ti izzivi vključujejo terorizem, podnebne spremembe, energetsko varnost, eh, trajnostni razvoj in eh, zdravje sveta, kot tudi migracije. Na teh temah delamo v partnerstvu z drugimi državami, ki imajo podobne politične prioritete in so pripravljene prispevati k izgradni bolj napredne družbe in globalne ga okolja. Članice mikta imajo seveda tudi razlike, hkrati pa imamo pomembne podobnosti, zaradi katerih razmišljamo podobno in ustvarjamo praktično partnerstvo. Vsi spodbujamo odprte, svobodna pravila v mednarodnem pravnem redu, vsi smo demokracije in verjamemo v ekonomski razvoj in tukaj se v marsičem strinjamo tudi z cilji Evropske unije. Mikta predstavlja forum za izmenjavo stališč in iskanje skupnih rešitev za skupne izzive. Gre za forum, ki bo upanju, upajmo omogoči oblikovati eh, svet tako, da bo to v korist vsem. Članice MIGTEN se zauzemajo tudi za gospodarske cilje, želimo spodbujati globalno blaginjo z odprto trgovino. MIGTA lahko veliko prispeva k liberalizaciji trgovine in vlaga, lahko odigra vlogo mostu do držav v razvoju sploh v globalnih forumih, ki se ukvarjajo z boj proti revščini 2030, sili eh, tisočletja do 2030. Tukaj lahko združimo naše glasove in si prizadevamo za skupne interese globalne družbe. Avstralija je prevzela koordinacijo prejšnji mesec od Koreje želimo spostaviti praktični način sodelovanja, zato da bi dosegli otipljive rezultate. In pri tem gradimo na uspehi, ki so jih dosegli naši predhodniki. Ker želimo izboljšati vpliv Mikte. Naši zunanje ministri so se dogovorili za zelo ambiciozno agendo v naslednjem letu želijo slediti viziji, da mora mekta ostati pragmatična in spodbujati praktične rešitve za svetovno blaginjo in varno. Spodbujemo razvoj mednarodnih energetskih organizacij, ki bi morali bolj vključiti razsoča gospodarstva in države v razvoju. Še posebej pozdravljamo osredotočanje v G20 na dostop do energije v leto 2015 in smo pravljeni sodelovati dopolnjevalno z našimi prizadevanji za omogočanje dostopa do energije. Pet ministrov Mikte se prizadeva pri sodelovanju na področju boja proti terorizmu, ekstremizmu, radikalizaciji ter spodbujanju svetovne varnosti ter dobrega upravljanja demokracije in človekovih pravic. Naše države sodelujo na trgovinskem in gospodarskem področju pri trajnostnem razvoju in želijo spostavljati družbe na osnovi znanja v državah, ki jih predstavljajo. Prav tako želimo spodbujati enakopravnost med spoloma, zmanjšati razlike eh, med spoloma, 25 odstotkov do leta 2025 ob upoštevanju nacionalnih eh, okoliščin. Po enakopravnosti spolova bomo spodbujeni na prav vseh področjih sodelovanja. Naše sodelovanje se krepi in nadaljuje in tako vedno znova najdemo nove priložnosti za sodelovanje, za združen naših eh, mnen, ne samo na teh pet držav, temveč tudi upajmo za Evropsko unijo, s katero želimo spostaviti tesne stike pri uveljavljanju interesov, za katere se zauzemam in sem jih že omenila. Naša raznolikost lahko govori v en glas in ta glas je lahko močen podpornik eh, svetovnega miru in blaginje v relativno kratkem času od vzpostavitve te skupine so naše države ugotovile, da lahko marsikaj dosežemo skupaj. Avstralija upa, da bo migta. Vzgled za druge, vzgled eh, dobrega sodelovanja, skupnega prizadevanja eh, držav, ki v svoji raznolikosti najdejo skupne točke, kjer si prizademo za inovativne, kooperativne rešitve izzivov sodobnega sveta. Najlepša hvala, da ste nas povabili, da ste nam prisluhnili in z veseljem bom zgovila tudi na morebitna vprašanja kolegov, ki so tukaj prisotni, potem, ko bodo spregovorili tudi moji kolegi. Hvala. Hvala lepa, zdaj naj predam besedo. Juano Joseo Gomez Okarmacho, veleposlanico Mexique. Hvala lepa, gospod podpredsednik odbora, za to, da nas danes gostite tukaj in hvala tudi vsem članom odbora AFEDA, ki so se udeležili in izkazali interes za delo skupine MIKTA. Zdaj smo slišali zelo dobro perspektivo oziroma predstavitev tega, kaj je MIKTA. Še mi dovolite, bi predstavil um, mehiški pogled eh, na vse to in kako sodelujemo s kolegi in kako vidimo um, prihodne sodelovanje z Evropsko unijo. Kot veste, je Mehika velika država, rastoče gospodarstvo, ki ima enega najpomembnejših eh, gonil za ekonomski razvoj in to je povezano z nečim, kar je v bistvu jedro mikte in sicer gre za vprašanje globalne odgovornosti. To za nas pomeni, da države, velikosti držav v mikti, da države z vse večjim pomenom, kot so države v mikti, kot tudi vedno bogatejše države, tako kot so države mikte, morajo prevzeti večjo odgovornost eh, v globalnih zadevah. Danes je zelo težko voditi globalno razpravo o mnogih temah, ne da bi v to razpravo vključili članice Mikte. In to je vprašanje in posledica skupne odgovornosti, globalne odgovornosti, zato smo se združili, ugotovili smo, da imamo enake načela, enake vrednote, ne samo interese, <clears throat> kot je omenila Nikola. Ma se gledamo kot na kombinirano delovno silo. Mi ta poleg globalne odgovornosti zelo zastopa tudi globalno upravljanje. Danes je zelo težko, če že ne mogoče reševati zadeve kot posamezna država, ne glede na to, ali gre za zaževanje miru, boj proti terorizmom ali zagotavljanje blaginje. Zato bi morali spodbujati globalno upravljanje in okrepiti sposobnost mednarodne skupnosti, da se sooča z izzivi današnjega dne na način, da lahko spostavljamo blaginjo. Tudi za Mehiko je to del osnovne logike, to je, da blaginje tudi ne moremo ustvarjati sami. Blaginjo lahko ustvarjamo samo, če je ta za vse. In ta si zelo prizadeva na tem področju, kot ste že slišali. Mehika kot tudi druge države. Migte predstavlja državo z raznolikimi interesi in z veliko raznolikostmi. Smo latinskoameriška država. Hkrati pa smo severnoameriška država. Naša ekonomija je zelo povezana z Severno Ameriko imamo tudi tesne povezave z drugo stranjo Pacifika, pa tudi z Evropsko unijo na drugi strani. Sodelovanje v Mikti za nas nekako zaokroža eh, te različne povezave eh, v mednarodni strategiji eh, Mehike, ki se razume kot država z globalno odgovornostjo, ki ima dožnost, da bolje sodeluje pri izboljšanju sveta. Mikta zelo aktivno dela zadnje dve leti, ustanovljena je bila pred dvemi leti, ne samo, da igra vse pomembnejšo globalno vlogo, temveč je tukaj še nekaj in sicer razvijamo interna omrežja med nami samimi. Ne samo, da se bolje spoznavamo, temveč povezujemo naše institucije, družbe, različne akterje znotraj naših eh, držav, ki vse bolj spoznavajo druge štiri tako postajamo veliko bolj kohezivni, koherentni kot skupina. In s tem lahko prispevamo k globalnim zadevam, kot je povedala Nikola. Lahko pa tudi pomagamo zgraditi blaginjo med nami, članicami Mikte. S tem bi Eh, zaključil in naj povem, da bom z veseljem kasneje odgovarjal na vaše vprašanja. Ali pa gospod veleposlanik, zdaj njegova ekscelenca Čungi An, veleposlanik Republike Koreje pri Evropski uniji. Hvala lepa. Najprej naj se vam zahvalim, gospod Legutko, prvi podpredsednik odbora AFET. Eh, kot tudi eh, članom tega odbora za eh, to zelo dragoceno priložnost eh, za izmenjavo. Nekatere poslance sem že spoznal ob drugih priložnostih. Priložnost, da se predstavimo v odboru, pa je vsem nam veliko čast. Kolegice iz Avstralije. Avstralija je namreč kor koordinatorka sedaj, tako da je kolegica že podala izčrpno predstavitev, ki je ne bi eh, ponavljal. Zato bom na začetku kar kratek. Skupina Mikta je unikat v mnogih pogledih. Na prvi pogled se zdi zelo čudna združba. Ni regionalna skupina in države tudi nima neke skupne zgodovine, skupne kulture. Tako da je težko najti neko skupno identiteto članic Mikte. Države v Mikti govorijo tudi različne jezike, vendar pa smo našli podobnosti. To so države srednje moči, kot jim pravimo. MIGTA se je ustanovila znotraj G20. MIGTA je nekje vmes med PRICS in G7. Gre za države, ki podobno mislijo in imajo enake interese v tržnem gospodarstvu. Kar pa je najpomembnejše, je, da imajo vse močno voljo preuzeti odgovornost pri globalnem upravljanju in reševanju globalnih problemov. Imamo tudi ustrezni BDP. Če si pogledamo leto 2014 podatke mednarodnega sklada, smo na 11. do 17. mestu po BDP-u. Regionalno smo zelo raztreseni in vsaka država ima določen vpliv v svoji regiji. Osnovni cilj MIGTE je, da bo učinkovito prispeva k spodbujanju globalnega upravljanja. Vemo, da bomo v mednarodni skupnosti bolj učinkoviti, če bomo delovali enotno. Zato želimo oblikovati skupna stališča in politike na področju glavnih eh, vprašanj, političnih vprašanj sveta. Želimo premostiti razlike med manj in bolj razvitimi državami. Avstralija bo v naslednjem letu sicer koordinirala MIGTO, vsi pa bomo sodelovali za to, da bi zasledovali skupne cilje na globalnem parketu. MIGTA se na nek način še oblikuje, vendar pa je forum, ki se hitro razvija. Med, med nami poteka intenzivno sodelovanje, oblikujemo skupna stališča in v končni fazi prispevamo k svetovnemu upravljanju. Koreja je bila do augusta država koordinatorka. Od 17. Eh, septembra 2014 do augusta 2015. Koreja se je osredotočila na konsolidacijo. Eh, posvetovanja znotraj mikte. Mislim, da smo zelo razvili eh, konsultacijske kanale. Srečanje ministrov za zunanje zadeve, ki se dogaja trikrat, je sedaj formalni format. Vzpostavili smo tudi sestanke višjih uradnikov, kot tudi predsednikov parlamentov v tem letu. In nameravamo tudi nadaljevati z med parlamentarnim dialogom. Imamo programe izmenjave akademikov, študentov, znanstvenikov. Spostavili smo tudi spletno stran MIGTE, to je www.migte.org. Na področju globalnih vprašanj smo oblikovali prakso skupnih stališč. Vizijo smo sprejeli maja tega leta. Pri globalnih zadevah zunani ministri držav eh, Mikte sprejemajo izjave, naprimer o eboli, financiranja za razvoj, kot tudi podnebnih sprememb. Kar zadeva regionalne zadeve, smo imeli skupna sporočila glede situacije v Severni Koreji. Potem nesrečo MH17 malezijske letala v Ukrajini, kot tudi terorističnih napadov v Trčiji. Oblikujemo skupna stališča, kot tudi skupne akcije v mednarodnih organizacijah in skupinah, kot G20 in Združenih narodih, kar nam omogoča veliko možnosti za sodelovanje tudi z Evropsko unijo. Vse posamezne članice MIGTE so tudi pomembne partnerice ali pa zažuje tesne stike z Evropsko unijo. Evropska unija in države Mikte imajo skupne vrednote, imamo tudi skupne vizije na mnogih področjih. Tukaj je veliko področ, pot, potencijalnih področji za sodelovanje, podnebne spremembe, boj proti nesrečam, kibernetska varnost. CEAS eh, in komisijo smo že opravili nekaj pogovorov v začetku tega leta in še naprej si bomo prizadevali za sodelovanje na področju zunanjih zadev. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gospod veleposlanik. Eh, Zdaj pa predal besedo gospe Uzednem, namestnico vodje predstavništva stalne delegacije Turčije pri Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod podpredsednik odbora, da ste nas danes prijeli. Zahvalil bi se avstralskemu veleposlaništvu za koordinacijo in pripravo tega srečanja. Ambasador Sirimijanal bi bil tukaj, vendar pa smo danes eh, dobili obisk. Tukaj eh, predstavnice Turčije, ki jo mora spremljati, zato ga tukaj nadomeščam. In kot smo že slišali, se nek ta hitro razvija. Gre za transregionalno platformo, ki se je hitro razširila, In to zato, ker so države Mikte zelo aktivne članice v mednarodnih organizacijah, kot je G20, svetovne trgovinske organizacije, Združenih narodov. Ne, za razvijajočo platformo na transregionalni ravni, na kateri lahko Mikta sodeluje na globalni ravni, vseh države želijo združevati prizadevanja, zato da bi odigrali bolj pomembno in konstruktivno vlogo pri regionalnih in globalnih vprašanjih. Eh, delujemo kot konstruktivne sile. S konkretnim sodelovanjem poskušamo razvijati naše delovanje, prav tako izmenjujemo poglede na globalne in regionalne probleme, gre za poglobljeno sodelovanje. Kot smo ugotovili na zadnjem eh, srečanju ob eh, skupščini Združenih narodov. Eno od tem so humanitarne eh, zadeve in humanitarne težave. Govorila bi o svetovnem vrhu za humanitarno pomoč, ki bo meseca maja naslednje leto v Turčiji. Dejstvo je, da humanitarni sistem sistem na globalni ravni trenutno soočen z mnogimi izzivi, ima pa na voljo omejena sredstva, zato moramo združiti sile pri zagotavljanju eh, večjih sredstev na tem področju humanitarne katastrofe. So čezmene, kot nam je pokazala eh, tudi begunska kriza. In prvi vrh eh, na področju humanitarnosti je zelo pomemben. Želimo se soočiti s trenutnimi izzivi sistema v sodelovanju vseh akterjev. Tukaj pozdravljamo tudi vlogo Evropske unije in njenih članic eh, pri globalni človekoljubni pomoči ter za pomoč pri organizaciji Banki Munije imenil Istanbul kot gostitelj, kot mesto, ki gosti prvi vrh eh, o humanitarni pomoči. Predstavil točil kot enega največjih donatorjev ter državo, ki ima neposredne izkušnje z obvladovanjem toka beguncev. Nekaj bi povedala tudi k sirskim beguncem. Turčija trenutno gosti največjo sirsko skupnost zunaj Sirije na, sve, na svetu. Več kot 2,2 milijona sircev je tam. Več kot 200 začasnih centrov imamo za ljudi, tam dobivajo ustrezno oskrbo, tudi izobraževanje 1,8 milijonov srcev živi v različnih regijah, prav tako so pod eh, zaščito in imajo eh, brezplačno zdravstveno skrbo v eno od, od južnih eh, provinc, v Kirisu. Je sirskega prebivalstva več kot turškega. Lahko si torej predstavljate, koliko sirskih prebivalcev je v Turčiji. Potrebujo nek globalen in skupen pristop vse države, morajo združiti prizadevanja za to, da premostijo probleme, ki jih prinaša nezakonito priseljevanje. Prvi vrh o humanitarni pomoči bo potekal v teh težavnih okoliščinah, vendar pa prihaja v pravem času, s tem bomo oblikovali prihodne cilje humanitarne pomoči, ki mora upoštevati humanitarne krize sedanjosti. Eh, Turčija kot država gostiteljica si bo prizadevala, da bo ta vrh resnično uspešen na področju človekoljubnosti. To bo vrh zgodovinskega pomena. Moramo se bolje odzivati na humanitarne krize, reševati življenja in reševati človečnost. Kako to storiti, pa je velik izziv. Vrh eh, organiziramo v sodelovanju z različnimi akterji, kar bodo države članice še obogatile kot gostiteljica smo že podali naše predloge, gre za humanitarno in razvojno pomoč, za spodbujanje razvoja v prizadetih državah. Podpiramo tudi globalne aktivnosti na področju obladovanja begunskih eh, tokov, pomoč beguncem eh, in državam gostiteljicam. Tretjič, govorili bomo tudi o novih možnostih financiranja v kriznih eh, obdobjih, pri čemer želimo okrepiti eh, vzdržnost eh, takšnega financiranja. Mednarodna skupnost bo morala skupno vlagati v razvoj boljših metod zato, da bi lahko reševali probleme na tem področju. Vsi akteri in njihovo sodelovanje bodo ključni za uspešnost na tem področju, s čimer bomo lahko reševali več eh, ljudi. Veliko organizacij in posameznikov bo podalo svoje prispevke na tem eh, vrhu, če želite več informacij. Eh, si jo lahko napogledate na www.humanitariansummit.org. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Zdaj pa še gospod Sila Lahki, odpravnik poslov na veli poslaništvo Indonezije pri Evropski uniji. Thank you, Mr. First Vice. Hvala lepa. Hvala lepa, prvi podpredsednik. Hvala, da ste nas povabili. In hvala tudi prejšnjim govornikom. Naj dodam še tri elemente z vidika Indonezije. Najprej sodelovanje v boju proti terorizmu, drugič perspektiva glede podnebnih sprememb in tretji element razvojno sodelovanje. Kar se tiče prve točke, MIGTA bi naj sodelovala v boju proti terorizmu z inteligentnimi operacijami in izmenjavo nacionalne zakonodaje. Prav tako podpiramo medverski dialog prek in z MIGTA državami, kar se tiče boja proti terorizmu. Kar se tiče Indonezije, poskušamo zmanjšati revščino z gospodarskim razvojem, pa tudi odpraviti diskriminacijo in neenakost. Seveda poskušamo zagotoviti mir in strpnost. Tako da mislimo, da je pomemben vidik tudi izobraževanje. Gospod prvi podpredsednik, še prav posebno za mlajše. Dan danes prihaja do povezovanja verospovedi s politiko in neenakostmi. Kar se tiče drugega elementa, podnebne spremembe, Indonezija je v polni meri zavezana izvajanju podnebnega sporazuma na COP21 v Parizu. To bo novembra in decembra. Naša vlada je spostavila, da je pomen sodelovanja držav Nikte v tem, da bomo bolj odporni na podnebne spremembe. Potem pa še zadnji vidik, tretji element, ki sem si ga izbral. To je naša ponudba v povezavi z razvojno pomočjo, razvojnim sodelovanjem. Indonezija je eden pionirjev na tem področju, kaj ti državamo razvoju, lahko omogočamo izmenjavo najboljših praks. Želimo si strateškega sodelovanja na področju izobraževanja, načrtovanja proračuna, kmetijstva, zmanjševanja revščine, trajnostnega razvoja, demokracije in pravice. Če omenim samo nekaj področji, Indonezija je uspešno izvajala sodelovanje pri opolnomočenju, izboljševanju zmogljivosti, usposabljanju kmetov podržavskega predvodstva, programe za boj proti podnebnim spremembam, programi za reševanje sporov, za doseganje miru in tako dalje in tako dalje. Hvala lepa, gospod prvi podpredsednik. Uh, thank you. No. Hvala lepa. Tako, Sedaj pa odpiramo razpravo za izmenjavo mnen. Kdo želi spregovoriti? Gospod Tenok, koordinator v našem odboru za EKR. Hvala lepa, to je bila zanimiva predstavitev. Vsak dan se kaj novega naučim v zonanjem odboru. 13 let sem že tukaj in moram priznati, da nič nisem vedel o obstoju skupine Mikta. In dobro je bilo slišati torej prispevke predstavnikov teh držav, kaj menijo o tej organizaciji. Naj povzamem, če sem dobro razumel, vaša gospodarstva niso dovolj velika, da bi bila v ekskluzivnem BRIC klubu, ste pa vse demokracije. Pri BRIK Kitajska in Rusija tega ne izpolnjujeta. EKR, torej mi smo tretja največja skupina v Evropskem parlamentu, pa meni, da je vsak demokratični klub za pozdraviti, ne glede na to, kako nekohezivno se zdi na prvi pogled če se želijo boriti proti mednarodnemu terorizmu in če želijo izboljšati mednarodno upravljanje in stabilnost. Moram pa reči, to, kar se dogaja v Turčiji, nadaja zaskrbljenostjo, kar se tiče standardov glede človekovih pravic in nekaterih skupin, ki jih podpirajo domnevno v Siriji. Dva nabora vprašanj. Imate sekretarja te organizacije in če da, kje, ali obstaja načrte, ko boste vzpostavili, ali to deluje samo na podlagi ad hoc usklajevanja različnih diplomatov in veleposlaništev, kjerkoli že imate sestanek. Imate kak načrt? Letos smo namreč pod ruskim pritiskom zaradi sankcij so spostavili večstransko novo razvojno banko, ki bi naj nadomestila IMF mislim, da to mislijo in Svetovno banko, za državi BRIC ali vse dopolnila, ali obstaja kakšen načrt, da bi tudi MIKTA imela svojo mednarodno razvojno banko, tako kot je to storil BRIC. Torej, to sta ti dve vprašanji za preposlanike. Hvala lepa. Thank you, Mr. Sarnes. Gospa Sarnes, Oui, euh, merci, merci beaucoup, euh, Monsieur le Président. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Mislim, da je ta pobuda izredno zanimiva in da imamo določene države, ki so pač sklenile, da se združijo za to, da dajo svoj prispevek k vprašanju svetovnega upravljanja reševanja problemov. Mislim, da je nekaj pozitivnega. To uh, poudarja tudi neuspeh drugih tovrstnih oblik, naprimer vprašanje G20 in vidimo, da reševanje konfliktov nažalost ne napreduje. Uh, to postavlja tudi vprašanje prihodnega razvoja Brika in morda naši predstavniki in veleposlaniki nam bodo lahko kaj povedali, ali bo prišlo do približevanja med Brikom in eh, pa Mikto, to je tudi vprašanje, ki se zastavlja. In eh, naj čestitam, tako kot je povedala predstavnica eh, Turčije, da pač se je treba posvečati predvsem človekoljubnim vprašanjem in je treba na novo razmisliti, kaj pomeni človekoljubna humanitarna pomoč in razvojna pomoč In ne nazadnje se želim zaustaviti tudi v vprašanju pribežnikov in eh, Sirije. Seveda mi se raz, razumemo eh, težave, s katerimi se spopada danes Turčija. To ni edina država, ampak Turčija je tista, ki prijema največje število beguncev. Vidimo, da v Mikti imamo določene države, kot naprimer Avstralijo, ki imajo drugačne stališče v zvezi z vprašanjem eh, migracijskih tokov. Mislim, da vse razvite države bi morale sprijeti določeno število sirskih beguncev in ta solidarnost ne samo, da je relevantna za Evropsko unijo, ampak za vse razvite države in tukaj a, mislim konkretno na Avstralijo. Hkrati naj sklenem in povem, da seveda eh, se zavedamo tega, da je treba povečati humanitarno pomoč, dati na razpolago več sredstev, ampak to, kar bo potrebno, bo to, da rešimo najprej eh, same korenine teh konfliktov in eh, pri tem se je treba angažirati politično, diplomatsko, morda celo vojaško, ampak je treba to storiti v sodelovanju z regionalnimi silami, vključno z Iranom, vključno seveda s Turčijo in moramo tem omogočiti omogočiti, da sedejo za mizo in tudi z evropsko pomočjo najti neko perspektivo za reševanje, političnega reševanja teh vprašanj. Hvala. E, e, Gospod Buhner. Hvala lepa. Naj se navežem na predhodnike. Želite najprej nekaj storiti za begunce in potem za boj proti revščini povejte mi, kaj konkretno načrtujete in kakšen bo postopek glede tega. Drugo vprašanje. Kot skupina držav, ki tesno sodelujejo, te si želite tudi več vpliva gotovo v Združenih narodih. Katere reforme se vam zdijo za potrebne in smiselne, da bi se to zgodilo? Hvala lepa. Uh, thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Mijemon in gracias también a los. Hvala lepa, gospod predsedoči, hvala lepa tudi veleposlanikom držav Mikta za njihove informacije na našo temo, o kateri govorimo. Moram reči, da tudi sam nisem bil obveščen o tej skupini, je pa dobro, da imamo ta večpolarni svet, kjer imamo vedno več držav in odnosov, da se združuje. Še prav posebno, ker gre za demokratične države, ki spoštujejo načela Združenih narodov. Naj povprašam o tem, o čemer je spraševal že gospod Tenok. Kakšna je prihodnost eh, skupine Mikta, boste imeli sekretarjat, kateri bodo naslednji koraki torej pri organizaciji te skupine in potem drugič, kako izgleda koordinacija, še prav posebno v New Yorku. Navezujem se na Generalno skupščino Združenih narodov v ZN, kako se boste koordinirali v prihodnje. Idejos. Hvala, Sodokir, je pravi. Naslednji govornik, prosim. Gospod Epitideos. Hvala lepa, da ste prišli k nam in da ste ponudili informacije na to pomembno pobudo skupine Mikte. Zanima me, kako se boste soočili s terorizmom. Vemo, da obstajajo različne oblike terorizma in da se države na različne tipe terorizma soočajo in pripravljajo na različne načine. Imamo tudi načrt za boj proti terorizmu ZN, NATO in EU in glede na to, da je ta skupina držav taka, da so boje države, ki so zelo različne in glede na to, da je tudi boj proti terorizmu različen, kako boste sodelovali? I don't think I see any. Eh. Mislim, da so to bili vsi, ki so želeli spregovoriti, prispevati k izmenjavi mnen, tako da bi zdaj kar vrnil besedo našim gostom, da bodo lahko odgovorili na vprašanja, ki so bila zastavljena. Gospa Smith, prosim. Thank you very much. I'd be happy to respond. Hvala lepa. Ja, z veseljem bom odgovorila. Najprej torej jaz, potem pa bodo še kolegi kaj dodali. Sekretarjata ne načrtujemo v tej fazi. Nadaljevali bomo tako kot zaenkrat imamo rotacijo, kar se tiče podpore, ki jo nudimo skupini. Vsaka država torej prevzame koordinacijo za leto dni. Torej gre za popolnoma direkten odgovor na to vprašanje. Še nekaj naj povem, mikta ni blok kot tak. Ne sestajamo se pred večjimi globalnimi sestanki G20 in drugimi večstranskimi sestanki? Ne. Enostavno zaveze, ki jih v tem forumu podamo, potem sporočimo širši javnosti. To je naš način dela in verjetno bomo tako sodelovali tudi v prihodnje, ko bomo seveda že bolj vajni sodelovanja, bomo to razvijali. ne načrtujemo nove razvojne banke. To je torej zgodna faza te posebne oblike sodelovanja in nimamo načrto za ustanovitev in spostavitev take banke. Malo skačem med vprašanji terorizem. Prav imate. Imamo različne grožnje, s katerimi se soočamo. Posamezne države v skupini držav, mikte, ta raznolikost prinaša različne vidike boja proti terorizmu in zagotavljanja globalne varnosti. Avstralija bo gostila sestanek strokovnjakov za boj proti financiranju terorizma. obrobo ministerskega sestanka 2016. Vidimo pa prostor za usklajen pristop, zato da bi podprli razprave z N, zato da bi podprli resolucije z N za boj proti terorizmu, nasilnem ekstremizmu in tujih borcih. nameravamo razširjati najboljše prakse, informacije in se izmenjavati zamisli, kako se bomo posamično lotili podpore posameznim resolucijam z N. Mislimo, da lahko Mikta, in to je avstralsko mnenje, v globalni varnosti odigra še prav posebno konstruktivno vlogo v razpravah, kar se tiče potencijalnih mirovnih operacij. Potem pa še nekaj podrobnosti glede pristopa do beguncev. To je avstralski pristop, to ni pristop Mikta. Avstralija je nedavno sprostila 12 tisoč radnih mest za sirce in 44 milijonov dolarjev pomoči za mednarodne organizacije. še prav posebno za pomoč pri razseljenih ljudeh iz Sirije. Tako, sedaj pa predajam besedo gospod podpredsednik drugim, ki želijo morda odgovoriti na še nekatere vprašanja. Gospod Kamačo, prosim. Hvala lepa, gospod podpredsednik, hvala lepa za vaše vprašanje dve, tri pripombe, če mi dovolite, najprej kar se tiče institucionalizacije mikte. Upoštevati moramo, da smo zelo mlada skupina držav. Ustanovljeni smo bili pred dvema letoma. Od takrat je postopek institucionalizacije, če želite, šel v smeri zagotovitve stalne ustrezne komunikacije med petimi državami v ustrezne namene. Do danes smo imeli vsaj tri sestanke zunanih ministrov vsako leto in dodatno tudi še sestanke na vrhu, ki so bili spostavljeni pod korejskim vodstvom. Torej, ne razmišljamo togo, birokratsko, temveč smo prožni in dovoljujemo ministerske sestanke, sestanke na vrhu, kjer imamo lahko bolj prožno sodelovanje in bolj plodno usklajevanje med nami. In v prihodnje, če smem, povedati, ne vidim kakšne možnosti, da bi poskušali vzpostaviti institucije kot je nova razvojna banka. In tukaj potem prehajam na temo BRICS. Seveda, veliko krat se MIGTO in BRICS primerja, mi pa se temu želimo izogniti. Mislimo, da to ni potrebno. MIGTA je zelo jasna, zakaj se zauzema in sicer sodelovanje na področju globalnega upravljanja. Smo dobra sila in skupina držav, ki ima posamično in skupaj vpliv, da lahko stvari spremeni na boljše v tem globalnem okolju. Kar se tiče združenih narodov in večstranskih vprašanj, to, kar že imamo in je zelo pomembno, je verjetno usklajevanje in komunikacija med delegacijami MIKTE v New Yorku, v Ženevi in na Dunaju. Pa tudi v Bruslju, na primer. To postaja vedno pomembneje, ravno zato, ker vidimo, da je EU na ravni pomembni partner ne samo posamično, temveč tudi za celotno skupino mikte. Za Mehiko so vsa ta vprašanja, kot so podnebne spremembe COP21, naprimer, ključna prednostna naloga, ne samo za nas, temveč tudi globalno pri upravljanju, pri vseh izzivih, mislimo, da lahko države skupine MIKTA zagotovimo, da bomo imeli obvezujoče določbe v Parizu in da bomo uspešni. pa tudi pri drugih vprašanjih. Trgovina z orožjem je ključna na veliko področjih in ta instrument, ki je zelo učinkovit in se je bil sprejet v ZN, moramo okrepiti. Gre za instrument ATT. Gospod An, ali bomo imeli sekretarjat ali kakšne druge institucije, mislim, da so bili zadostni odgovori že podani. Zaenkrat je država usklajevalka bila tista, ki je poskrbila za nekakšen ad hoc sekretariat. Do avgusta torej je bila to Južna Koreja. Sedaj pa je to vlogo prevzela Avstralija za obdobje naslednjega leta kar se tiče razvojne banke. Imamo tudi azijsko razvojno banko.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

Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen, welcome back. After ja, dober dan spet eh, še enkrat vsem. Zdaj pa bomo nadaljevali uh, našo sejo z uh, peto točko na dnevnem redu. To je javna predstavitev o strategiji Evropske unije do Irana po jedrskem sporazumu. Kolegice in kolegi, dobrodošli na javni predstavitvi. Govorili bomo torej o strategiji Evropske unije do Irana po jedrskem sporazumu. S to javno predstavitvijo želimo prispevati k razpravam eh, za pripravo poročila na lasto pobudo, ki ga bo kolega pripravil v naslednjih mesecih o Evropski strategiji do Irana po jedrskem sporazumu. Torej, ta hearing eh, je zelo pravočasen, kajti Iran je ravno kar pričel izvajanje novega, novih eh, obveznosti, ki jih je sprejel v okviru novega celovitega mm, akcijskega načrta. To je pomemben eh, mejnik za, grad, za izgradnjo zaupanja med sogovorniki, zato da se zagotovi tudi mednarodni nadzor nad zavizami, ki jih je sprejel prejel Iran. Uh, včeraj um, je Evropska unija sprejela tudi zakonodajni okvir za umaknitev vseh uh, finančnih in gospodarskih sankcij povezanih z vprašanjem jedrskega orožja. To bo začelo veljati z, iz, z datumom izvajanja, lahko bo mednarodna atomska agencija lahko preverjala izvajanje Irana svojih obveznosti sprejetih v okviru tega sporazuma. Torej, kolegice in kolegi, sporazum, ki je bil sprejet 14. julija, je kljub vsem omejitvam zelo pomemben korak naprej po 12 letih neuspešnih in frustrirajočih pogajanj in to je pomemben korak dalje, kaj ti dokazuje, da diplomacija lahko ustraja in eh, je že eh, neobhodno potreben instrument za to, da se spopadamo s svetovnimi izzivi. In to je pomembno v trenutku, ko eh, soglasje konzens v okviru varnostnega sveta Združenih narodov je videti nedosegljiv. Torej, eh, ta eh, jedrski sporazum je eh, konkreten sporazum in številni člani varnostnega sveta so pač omogočili vzpostavitev vzorca 3 plus 3, kar pomeni, da je to še večji dosežek. Izvajanje in popolno izvajanje sporazuma je zgodovinska dediščina. Evropska unija vedno verjame v to, da je diplomacija uh, ključni element v tem svojem dvojnem pristopu, torej sankcija plus diplomacija in od začetka pogajanj je vedno poskušala ohraniti dialog z Iranci. Eh, dejansko eh, zaradi jedrskih ambicij iranskih oblasti demokratiji eh, je prišlo do osamitve Irana in a, sankcije proti Iranu, ki a, jih je bilo mogoče ponovno vzpostaviti v primeru nespoštovanja sporazuma, odpira nove priložnosti za iransko gospodarstvo in omogoča iranskim strokovnjakom a, določene dostope. Imajo banke tudi dostop do svetovnega gospodarstva in do mednarodnega finančnega sistema, tudi do sistema SWIFT. To pomeni, da Iran bo imel možnost, da a, pred pridobi na stotine milijard eh, dolarjev. To je največje prizadevanje za vzpostavitev vzajemnega eh, zaupanja in približevanja od islamske revolucije v letu 1979. Kljub nasprotovanju določenih vojaških krogov in tudi verskih krogov na obeh straneh, danes smo tu zato, da se pogovorimo o političnih in geopolitičnih implikacijah tega sporazuma, ali bo to pravzaprav igra, ki bo zmagovita za vse na, srednjem, na bližnjem vzhodu, ali bo to privedlo do številnih drugih podobnih sporazumov, ki so ključnega pomena za stabilnost regije. E, do tega ni prišlo čez noč, ampak ampak ta, eh, to okno za priložnosti je še odprto in to normalizacija odnosov z Iratom lahko eh, pomeni prekinitev eh, konfliktov v tej regiji ali bomo lahko tudi se uspešno borili proti Daešu, proti islamski državi in bomo lahko podprli stabilnost eh, med Iranom in eh, Libanonom. Številne države se v regiji so zaskrbljene, Saudska Arabija in Izrael moramo prispevati k temu, da odpravimo vse bojazni. Za številne je eh, Iran, ki lahko, tisti, ki lahko uporabi na milijone dolarjev, ki jih bo ponovno pridobil za to, da spodbudi terorizem v regiji, ampak pravzaprav. V letu 2014 je eh, Iran eh, porabil kar 50 milijonov in eh, torej to so vsi vidiki, ki jih je treba upoštevati. Zdaj bi želel predati besedo našim gostom in strokovnjakom in besede bomo predali najprej. Eli Germajek, ki je politična svetovalka eh, pri eh, Evropskem svetu za tuje odnose, gospodu Parsiju eh, pri Evropskem raziskovalni skupini za Iran in gospodu Adem Baru, ki je raziskovalec pri Evropskem programu pri fundaciji Carnegie v Washingtonu. Povezali se bomo torej prek videokonference. Besedo ima zdaj gospod Geran Majek. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa za priložnost, da prispevam k razpravi o tem vprašanju, ki dejansko obdobje mm, sprejemanja in veljavnosti poteka ravno ta teden in obe instituciji sta zdaj na Dunaju in se pogovarjajo o vidikih izvajanja. Torej, tukaj gre za vprašanje sodelovanja med Evropsko unijo in Iranom. Lahko se sredotočimo na mehkejše eh, teme in bolj pa eh, konkretne teme. Jaz bi se sredotočila na vprašanje diplomacije, predvsem reševanje mednarodnih eh, problemov in konfliktov. Vemo, da je regija doživlja kaotično obdobje in dejansko nujno je ukrepati. Želela bi eh, izpostaviti tri eh, ključna področja, Evropsko, eh, ki, ki so relevantna za Evropsko unijo in tudi za Iran. Najprej nujnost, da Evropa se eh, približa eh, bližnjemu vzhodu z nekim novim pristopom in pri tem seveda sodeluje tudi Iran. In eh, vprašanje predpostavlja tudi vedno večje stroške. Eh, stvar nam je nekako zbežala iz rok. Konflikti so se poslabšali. Ne na zadnje imamo tudi vprašanje eh, beguncev in begunskih tohov in to je samo vrh ledene eh, gora v regiji in zelo nevarno je, da se ta eh, konflikt dodatno širi. Potem imamo vprašanje islamske države v tej regiji. Očitno je, da dejansko ni mogoče to nekako zadržati ali omejiti ta pojav in ne nazadnje se spopadamo tudi z vprašanjem varnosti držav. Eh, o tem so se pogovarjali v Parizu, v Kobenhavnu in drugod. In eh, torej dogodki v zadnjih letih so dokazali, da evropejci eh, si ne morejo pač privoščiti eh, varnosti, ki jo predpostavlja določena geografska razdalja, kot naprimer eh, lahko velja za združene države. Zato potrebujemo nujno nov pristop, bodi si eh, do Irana, kot tudi do drugih držav v regiji, kajti dejansko trenutna politika se je izkazala za neuspešno pri uveljavljanju naših strateških ciljev v regiji. Torej,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 kako lahko izkoristimo te priložnosti, ki ste jih eh, omenjali. Dejansko ugotovimo, da čim je bil sporazum najavljen strani visoke predstavnice Mogarinje, je to odprlo novo poglavje za iransko-evropske odnose. In eh, to torej ni eh, konec vsega, ampak je, je šele izhodišče za sodelovanje med mednarodno skupnostjo in državami v regiji. To je jasen znak, da kljub temu, da pogajanja o jedrskem vprašanju so prišli do nekega celovitega zaključka, je še veliko, o čemer se je treba pogovoriti in to ima posledice za številne druge vidike oziroma na naše interese z Iranom. Torej v zadnjih mesecih eh, je prišlo tudi do obiska zunanjih ministrov Evropske unije in dejansko niso si želeli ponovno v Teheran do zaključka teh pogovorov. Tudi imeli smo veleposlanika Združenih držav, ki je pokazal, da je to zelo pomemben trenutek na avtori odnosa med Evropskim unijo in Iranom. Mislim, da vse to dokazuje, da evropska zunanja politika se umika od strategije omejevanja in zadrževanja e, Irana k temu, da vzpostavimo neko transakcijski odnos, lahko pride torej vzajemnega sodelovanja in ko pride do spornih točk, lahko pride tudi do tekmovanja in bodi si sodelovanje in tekmovanje lahko uh, živite hkrati. Torej, po mojem mnenju moramo biti pozorni, da ne pride do neke eskalacije, do slej, pač nismo dovolj bili pozorni na različne poti, po kateri bi lahko hodili in torej smo si oduzeli morebitne priložnosti za iskanje kompromisnih rešitev. Tretja točka, ki jo želim poudariti, je to, da moramo pokazati voljo, da vključimo in angažiramo Iranu v veliko miči meri, kot lahko to stori, storijo združene države. Moramo torej vzpostaviti neko platformo na visoki ravni, Eh, z Iranom, ampak je še nejasno, kako se bo dialog med Evropsko unijo in Iranom nadaljeval v zvezi s temi temami. Kljub temu, da vemo, da eh, pride tudi eh, v preteklosti direktni stiki med Iranom in Združenimi državami so bili tabu, ampak zdaj se te stvari že spreminjajo in tudi v svoj čas sicer je predsednik Obama doživljal zelo velik odpor do vzpostavljanja stikov z Iranom in torej drugi predstavniki so postavili neko črto ločnico, ampak mislim, da zdaj se ustvarja neka nova priložnost in obstaja politični prostor za to, da ima Evropa bolj aktivno ulogo z Iranom. Tudi vemo, da obstaja nek predsedan in imeli smo tudi nek obdobje globalnega celovitega dialoga. In mislim, da Evropa ima vsekakor določene izkušnje na tem področju, na katere se lahko naslanja. Torej, moje priporočile so naslednje. Evropska unija potrebuje um, pač eh, politično voljo, obstajajo določena sporna področja, ampak moramo ugotoviti, katera so in kje so področja za sodelovanje. In uh, hkrati. Mm, imamo nekatere točke, eh, ki se navezujejo na to, kaj bi lahko bilo korisno, kaj pa frustrirajoče. In eh, dejansko najprej bi bilo potrebno vzpostaviti nek proces eh, pač sprave med Saudsko Arabijo in pa Iranom, zato da se zadržuje napetosti in trenja med tema dvema nasprotnikoma, zato da omogočimo tudi omejitev širjenja konfliktov iz Sirije na, v druge države. Kot smo videli, da se je dogodilo tudi v Jemnu, naprimer. Jaz bi priporočila eh, neko angažiranost na visoki ravni, eh, ki naj bo zelo eh, intenzivno in pri tem moramo vključiti tri največje evropske države, kajti te imajo največji vpliv v, tudi v Rijado. Potem pa a, bi priporočila tudi, da se osredotočimo na Sirijo in na a, pač politično vrzel. Moramo spostaviti neko platformo v sodelovanju z Saudsko Arabijo, Iranom in Turčijo, pričemer vključiti tudi Združene države, Rusijo in Evropsko unijo, zato da pride do smiselnega dialoga. In mislim, da uh, moramo preveriti tudi konkretno dejstva na terenu. Uh, torej, eh, sodelovanje z Rusijo v Siriji, smo, eh, če je privedel do določenih posledic. Eh, zato moramo zagotoviti tudi določene humanitarne koridorje in in moramo imeti resno razprave o vprašanju destabilizacije v Siriji. Iran eh, mora, biti, eh, mora sodelovati pri eh, teh razgovorih in to v sklopu neke nove kontaktne skupine. Ne na zadnje tudi potem kampanja proti islamski državi. Iran lahko eh, prispeva v tem boju, če eh, se posvetujemo z iranskim eh, sogovornikom, bo verjetno Iran se spraševal tudi, ali je Evropska unija pripravljena se še bolj angažirati v tem boju, potrebujemo torej tudi taktično in vojaško usklajevanje. De facto. je prišlo do velikega vzpona v zadnjih mesecih eh, strani islamske države, ampak prihaja tudi do določenih frikcij med obveščevalnimi službami in obveščevalnimi informacijami, ki jih eh, zbirajo zahodne države in tudi Iran. In eh, zato je potrebno eh, pač združiti informacije med Iranom in eh, zahodnimi državami. Dilema, ki se zastavlja v tem trenutku, je, ko gre za sodelovanje proti islamski državi in je to ob upoštevanju tudi uh, akcij, do katerih prihaja na iraških tleh. Ampak ugotovili smo tudi, kaj se je dogodili med eh, Iranom, Rusijo in tako dalje. In torej uh, vzpostavili so svoje poveljstvo in torej očitno to je znak tega, da si želijo uh, skupno uh, se boriti proti islamski državi. Potrebujemo več razprav z Iranom o tem, kako lahko lahko vzpostavimo bolj aktivno kampanjo proti ISIS-u in moramo tudi imeti bolj tehtno zastopstvo sunitov v Bagdadu zato da okrepimo osrednje varnostne sile tamle. Imamo tudi zelo sporno vprašanje Hezbolaha v Siriji, To je zelo aktualno vprašanje v razgovorih z uh, Iranom. Skušali smo v preteklosti omejevati Iran in ga eh, in izključevati iz eh, razprav in iz dialoga v zvezi z to uh, regijo. Zdaj pa je Hezbollah se je utrdil in zato odnosi so zelo različni v primerjavi recimo z letjem 2003, eh, ko smo se pogovarjali z Iranom o njihovih odnosih s Hezbollahom ampak eh, vsekakor obstaja neko konkretno izhodišče, kajti imamo neka skupne interese z Iranom, predvsem, ko gre za vprašanje Lebanona in ohranjanja te države, predvsem z ozirom na a, eh, skorešnje volitve, skorešnje predsedniške volite, volitve. Potrebno je torej zadržati ekstremistične skupine v eh, Libanonu in morda Iran bi lahko tudi pomagal pri vsem tem lahko tudi spodbudimo in vzpostavimo dialog, ko gre za odnose z Izraelom, predvsem, ko gre za vprašanje Sirije, kajti vidimo, da je to sporna točka tudi v zadnjih nekaj mesecih in lahko torej Hezbollahom in Iranom pač damo nekaj v zameno za to. Torej naj zaključim in naj povem, da celotni odnosi med Iranom in Evropo se morajo razviti in eh, to morate meliti na eh, sodelovanju, na eh, sožitju Eh, na soočanju, torej spodbujamo torej sodelovanje na tistih področjih, kjer lahko spostavimo enostavno sodelovanje, ampak seveda se ne smemo tudi prestrašiti najbolj eh, spornih točk, eh, ki so lahko zelo relevantne za varnost v Evropi in za, sred, in za bližnji vzhod. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa dovolite, da predam besedo gospodu Parsiju. Thank you very much. Thank you for the invitation to speak. Hvala lepa za besedo in hvala za priložnost, da spregovorim o tej aktualni temi. Nekaj bom povedal, glede tega, kar je povedala Eli, in nekaj v zvezi z sporozumom in kaj ta pomeni za Iran. Že pomladi tega leta je bilo dokaj jasno na osnovi razprav v Iranu eh, iz javnih virov in tudi v ozadju, da bo Evropska unija igrala določeno vlogo pri priznavanju in sprejemanju tega jedrskega dogovora. Za mnoge eh, pa bo parlament, vloga parlamenta pa naj bi bila svetovalna, zato da ne bo ostavljal tega sporazuma. V tistem času je bil ta sporazum samo še teoretičen, ni bil še dejanski. Vendar pa smo v naslednjih tednih eh, ugotovili, da so bili signali pomladi zelo eh, primerni. Parlament je zelo vroče razpravljal o eh, tem sporozumu in eh, podrobnostih. Kritično so nagledali tako kot v ameriškem kongresu, na koncu pa so ga priznali kot realnost. Zdaj nas čaka še samo formalni sprejem in ratifikacija vsebine sporazuma, ki bo potekal v in institucije, verjetno je to eh, vrhovni varnostni svet, državni varnostni svet. To, da je podpisan sporozum, ne pomeni, da je realnost. Eh, realen bo postal, če bodo vse strani spoštovale svoje zaveze, kot so zapisane v sporozumu. Da pa bo priživel, pa je odvisno tudi od tega, kdo bo kaj od tega dobil. In tukaj vidimo naslednji boj znotraj Irana, ko gre za parlamentarne volitve februarja naslednje leto in tudi sveta strokovnjakov, ki volijo vrhovnega vodjo. Te razprave so zdaj pred eh, vrati in vidimo, kako različne zadeve, ki so na različnih eh, straneh, zdaj poskušajo iztržiti nekaj iz dejstva, da je bil sporozum podpisan ali pa ga prikazati kot eh, nekaj slabega in se preprečiti drugi strani, da bi potegnil kakšne izkupičke. Torej je jedro v notranji politiki Irana, kar je seveda pomemben vidik za Evropsko unijo glede obravnave tega sporazuma, ne glede na njegovo osebino glavni trgovinski partner na, na Zahodu pred sankcijami je zaradi bila Evropska unija. Zato Evropski uniji tudi iščejo bistven napredek ne samo pri trgovini, ampak tudi pri sklepanju ostalih sporazumov. To je seveda priložnost, hkrati pa je tudi odgovornost. Kajti, če ta sporozum ne bo prinesel eh, nekaj dobrega za, naprimer, razvoj iranskega gospodarstva. Bo veliko argumentov eh, notranji politike v prid temu sporazumom odpadlo in potem vladi in predsedniku ne bo več eh, uspelo iztržiti tega podpisa sporazuma, ker bodo povdarjeni drugi vidiki, naprimer zmanjšanje varnosti v eh, družbi, elementi, ki so tudi pomembni za volilno telo v Iranu. Prosili so me tudi, da povem nekaj več o tem, kako naj bi izgledalo sodelovanje med Iranom in Evropsko unijo. Mislim, da bi bilo zelo dobro se spomniti nekaj pojmov. Kot prvo mora iti za strateški dialog, drugič mora biti strukturiran dialog, kar pomeni, da ne more biti nekaj tukaj, nekaj tam, ne bo meni a la carte. Dobiti moramo nek uspeh za obe strani, ki želita na nečem graditi. Kar pomeni, da potrebujemo nekaj bolj koordiniranja, koordiniranega in kot je Eli povedala, realistično sprejemljivega, za regijo in sprejemanje regije takšne, kot je, ne eh, takšne, kot bi si jo želeli. Prav tako je treba zunaj Irana razumeti, da se Iran sicer odeležuje aktivnosti, ki so nam odvratne in so proti našim interesom, hkrati predstavlja nujnega akterja na tem področju, ki ga potrebujemo, če želimo rešiti akutne probleme v regiji. Iran ne bo nujno prijatelj še nekaj časa, na vsak način pa potencijalni partner. In samo če se bomo z Iranom povezali, bomo ugotovili, koliko je lahko partner kar pomeni, da ne glede na to, kakšen dialog bo, imel Iran, bo imela Evropska unija z Iranom, mora biti nekaj, kar bo presegalo posamezne politike in kar bo bolj strokovne narave, ki se bo kvajal z bistvom takšnega sodelovanja. To je zelo pomembno, če naj bi to postalo nekaj realnega in ne samo no, nek uh, skupek memorandumov in idej, ki ne peljajo nikamor. To, da bi, da bi to, ta sporazum odstev, morajo različne strani prikazati svojim voljivcem in podpornikom, da se je za to vredno potruditi. Kar zadeva regionalni vidik, eh, se pravi kako bo ta sporazum vplival na regionalne konflikte. Bi se strinjal z Irim, moram pa povedati, da mora Iran imeti svojo oceno. Iran ima svoje interese in sporazum tega ne bo spremenil. Sporazum pa omogoča bolj enakopravno razpravo z Iranom glede zadev, v katerih se strinjamo in glede katerih se ne bomo strinjali. Te komunikacije ni bilo dovolj, jo pa nujno potrebujemo, če želimo napredovati pri vseh vprašanjih začenši Sirijo. Sporozum torej ne bo temeljito spremenil stališč Irana, pa tudi naših ne lahko pa omogoči obema stranema, da se dogovorita glede česa se ne morete dogovoriti. Kako daleč eh, lahko gre takšno sodelovanje, kakšen je eh, potencial tega sporozuma? Mislim, da je velika razlika med odnosom z ZDA in odnosom z Evropsko unijo. To je jasno tudi na osnovi izjav velikega vodje kjer zelo oklevajo, oklevajo pri vzpostavitvi nekega normalnega odnosa z ZDA, kar prihaja iz volilnih okrajev v Irano. To ni eh, nekako odraz tega, kaj se bo zgodilo, ko bo ta zadeva v razpravi. Želijo pa povedati, da se jim nikamor ne mudi in da želi vrhovni vodja imeti nadzor nad zadevo tako da ne bi komu spodrsnilo pri bolj trdih eh, revolucionarjih eh, v Iranu, kjer bi lahko izgledalo, da želi biti premehek do ZDA. Pri Evropski uniji je nekoliko drugače. Iran in Evropska unija sta imela dokaj ploden odnos. Vprašanje je, ali ga lahko ponovno spostavimo ob upoštevanju, da se je marsikaj spremenilo tako na naši strani kot na iranski strani, glede tega, kdo vodi državo, kje se razvija in kje lahko dejansko sodelujemo. Evropska unija na vsak način ima priložnost, da postane najpomembnejši trgovinski partner in posrednik. Eh, za Iran, če bo zadeva potekala v dialogu, ne da bi ena ali druga stran želela diktirati in siljevati svojih stališč, če bo preveč rdečih linij, da bi že na začetku uničile razpravo. Tukaj gre tudi za Sirijo, kjer sta obe strani postavljali predpogoje in postavljali rdeče linije, ki so dejansko preprečile resna pogajanja na tem področju in niso pripomogle k reševanju problema. Hvala lepa. Naš eh, naslednji referent eh, je z nami v Washingtonu. Gospod Adebar, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči člani odbora AFET, hvala, da ste me povabili na ta sestanek. Se opravičujem, ker sem tukaj samo na video eh, zvezi s sploh iranskim kolegom, vsem kolegom, da nisem danes eh, tukaj z vami. Ne zato, ker ne bi želel potovati v Brusel, manj kot mesec dni bom tam, ampak ob tej priložnosti žal ni bilo eh, mogoče, da bi se odležil eh, te seje v živo. Moja predgovornica sta že omenila vprašanje tajminga, da bi še en element, ki je bistveno manj pozitivno kot eh, sprijetje na Dunajo. Šlo je za testiranje balističnih raket eh, strani iranske vojske, kar kaže, da ob vsem entuzijazmu, ob eh, tem sporazumu, še vedno prihaja do sprememb oziroma še vedno ni sprememb, do katerih tudi ne bo prihajalo na področju regionalne politike Irana, kot sta tudi povedala že predgovornika. Ti testi so potekali tudi takrat, ko je parlament sprejel eh, sporozum z Iranom nekaj bi povedal tudi notranji dinamiki, eh, kar je bolj obširno razložil Rozveh. Kar zadeva eh, regionalno sodelovanje, bi predstavil možnosti in težave pri eh, sodelovanju. To je trenutek, ki bi lahko pripeljal v sodelovanje, druga možnost pa so odnosi znotraj Irana kjer bom krate, ker je Ruzbek to že omenjal. Ker zadeva samo regionalno sodelovanje. In česar ni v tem sporozumu, ki pravi, da bi moralo priti do regionalnega sodelovanja. Tukaj gre samo za eh, jedrsko vprašanje, gre za diplomatske odnose, ne gre za to, da bi Iran bil popolnoma rehabilitiran, ko bo sporozum začel veljati. E3 plus 3 je bil zelo uspešen format za ta pogajanja, ni pa neka čudežna formula za druge krize in druga področja, ki je treba reševati zadeve. Saudska Arabija, Izrael so bili že omenjeni. Ta sporazum je zelo znemiril nekatere države v regiji glede zaradi normalizacije odnosov s Iranom. Sam sporazum torej ne predpisuje nedobesedno in tudi neposredno regionalnega sodelovanja, kot eh, bi bilo potrebno. Če pa si pogledamo na drugi strani, kako naj bi se ta sporazum izvajal v naslednjih eh, letih, postane jasno, da mora biti regionalno sodelovanje del tega izvajanja sporazuma ni moč izvajati brez eh, upoštevanja regionalnih vplivov. Če si pogledamo celotno področje neširjene orožja, kar je širši okvir, ki omogoča tudi sprejemanje tega sporazuma, v tem okviru je treba tudi spodbujati regionalno sodelovanje. JCPOA ne predvideva regionalnega sodelovanja, vendar pa zahteva regionalno sodelovanje in te strategije bi se morala držati tudi Evropska unija. To je prva pripomba k sporazumu. Druga se nanaša na odnose v Iranu. Ruzbih je omenjal, da bodo čez nekaj tednov volitve in uh, vrhovni voditelj Hamenej bo moral uravnotežiti notranje interese in paziti pri posredovanju vsebine tega sporazuma. Spomnili se boste živahne razprave v ZDA glede sporazuma in uh, ta razprava je bila enako vroča tudi v Iranu. Tam so tudi uh, predstavniki, ki ne marajo nobenih mednarodnih eh, obveznosti Irana in eh, zato nasprotujejo tega sporazuma. Ne želijo eh, neke udaje, kot so to razumeli nekateri, ne glede na množice, ki ste jih lahko videli ob podpisu poleti to ni nujno prava slika v ozadju. Kljub podpisu in začetku izvajanju se lahko vse skupaj zaustavi, tako v ZDA, kot tudi v Iranu. Zaradi kompromisa, ki je bil dosežen in kompromis, ki je bil sklenjen za drugo stranjo, so tisti z bolj trdnimi stališči, zdaj v položaju, ko jim je treba ugoditi, da bodo lahko sprijeli ta kompromis v ZDA, ker je tukaj za potencijalne sankcije, pošiljanje orožja regionalnim akterjem, državam, ki za sodelovanje v zalivo, v Irano pa gre. predvsem izpostavljenost, govorili smo tudi večkrat o Siriji, stališče Irana se tukaj ni spremenilo in hardlineri bodo nekaj želeli v zameno za podporo sporazumu. Naslednja točka v tej zvezi je, da Iran pozitivno gleda na Evropejce, ampak za njih gre samo za enega akterja pogajanjih se je pokazalo, da se mora Iran bilateralno pogajati z ZDA. Včasih eh, so ti bilateralni pogovori skoraj prevladali nad eh, multilateralnimi, tako da je Evropska unija težko ohranjala nadzor. Iran si želi spoštovanje, želi se pogovarjati na isti ravni. In tudi pogovarjanje z ESO mi je problem, ne, kot je Hamenej povedal, ne želi razpravljati o ničem, kar bi presegalo vsebino eh, sporazuma o jedrskem eh, orožju oziroma jedrski energiji. Evropska unija je nekoliko manj pomemben partner kot eh, Evropska unija. Ampak, če se vrnem na format E3 plus 3, tam sta ZDA in Evropska unija zelo dobro sodelovali. Posamezne države so se eh, izognile sklepanju individualnih eh, dogovorov z Iranom, kar je zelo pomagalo. Tudi eh, odnoso s Kitajsko in Rusijo pri sklepanju jedrskega sporazuma. Evropska unija mora pri tem pristopu ostati. Evropska unija bi torej morala oblikovati strategijo eh, za Iran, kar eh, podarjamo tudi z našimi današnjimi izjavami, vendar pa potrebuje močne elemente ZDA Evropska unija. Evropska unija ne mora delovati v Iranu sama, ampak vsaj v transatlantski konstelaciji, če že ne, tudi z drugimi v regiji. Kaj bi lahko Evropska unija zastopala pri sodelovanju? Najprej naj povem, da je sporozum z Iranom eh, uspeh Evropske unije na visoki politični oziroma diplomatski ravni. Eden redkih uspehov Šlo pa je tudi v zadju za multilateralna pogajanja, če se ne smemo pozabiti, na to moramo gledati dolgoročno. Sam sporazum naj bi se izvajal 10, 15, celo 20 let. To je torej časovni okvir, v katerem moramo razmišljati, ko oblikujemo strategijo za Iran. Multilateralnost, dolgoročnost in. Eh, celovito sodelovanje je nekaj, kar Evropa eh, zmore oziroma Evropska unija zmore. Omenil bi še tri zadeve glede možnega sodelovanja. Eno je povezano s Perijskim zalivom in eh, pomorsko varnostjo, varnostno politiko, vendar ne aktivni management ali krizne intervencije. Perzijski zaliv in pomorska varnost je vprašanje, ki se ne naša samo na Iran, ampak vse eh, države, ki so ob Perzijskem zalivu, Irak in Iran sta trenutno izključena kot eh, člana. In eh, trenutno je težko kaj storiti proti temu. Če pa si pogledamo Perzijski zaliv z vidika pomorske varnosti, bi lahko našli možnost za sodelovanje, če bi vzeli konvencijo Združenih narodov pomorskega prava kot osnovni dokument, ki ga Saudska Arabija in eh, Iran nista podpisala. To bi lahko bila osnova za neko regionalno uh, Eh, listino na tem področju, proste navigacije, proste plovbe v eh, Pelžijskem zalivu, boje proti piratstvu. To bi bil lahko večstranski proces, eh, ki bi lahko pripeljal do nekega multilateralnega sporazuma, večstranskega sporazuma. Potem imamo obnobljive vire energije in uh, vodno gospodarstvo. To, so, to je področje, ki je pomembno ne samo za Iran, ampak tudi njegove sosede veliko je možnosti za takšno sodelovanje, kar je povedal tudi gospod Zariv, zornji minister Irana. To je področje, kjer ima Evropska unija dolgo dediščino spodbujanja to vrstnega sodelovanja v drugih regijah sveta. To bi se lahko razvezal tudi na eh, spremljanje potresne aktivnosti. Pred desetimi leti je bil Obama velik eh, potres, eh, kjer so mednarodne agencije, Evropske agencije podprle Iran. Iz tega se je razvilo eh, sodelovanje, ki bi ga morali okrepiti. Tretji vidik, ki bi ga izpostavil. Je sama varnost. Uh, tukaj moramo biti previdni. In glede na to, kakšno rešitev bomo našli za Sirijo, o tem eh, morda ne bo reš, odločala Evropska unija. Če pa si pogledamo dolgoročno strategijo vzpostavitve regionalnega varnostnega foruma, kjer imamo Iran, Irak, eh, zalivske države in tudi zunanje akterje, to je zelo eh, smisel, zamisel pred 25 leti smo imeli pogovore v Madridu o, o konfliktu na Bližnem vzhodu, kjer smo imeli tudi podoben format. To pa je tudi področje, kjer bi Evropska unija morala postaviti temelje za nadaljne sodelovanje. Seveda v tesnem sodelovanju z združenimi državami Amerike. Na vsak način pa bi morala biti to pobuda Evropske unije, ne toliko ameriška pobuda. Če bi prišla iz ZDA, bi veljala za bolj toksično. Na vsak način pa jo morajo podpreti tudi američani. Morala pa bi se osredotočati na regijo, o Perzijskem salivu. Ne pa da bi se osredotočila na izraelsko-palestinski konflikt. To je bilo nekaj zamisli za možnosti sodelovanja. S tem bi zaključil in se že veselim razprave z vami in ostalimi odeleženci v panelu. Hvala lepa, gospod Aspar. Zdaj pa bomo začeli z razpravo. Prvi je gospod Howitz, ki je poročevalec poročila na lastno pobudo glede strategije EU do Irana po sklenitvi sporaz jedrskega sporazuma. Preden predam besedo gospodu Hovito, pa naj povem, da je med nami tudi gospod Hugo Hosovla iz Evropskega task forcea v službi za zunanje zadeve, ki bo prav tako lahko odgovarjal vprašanja glede ESA. Gospod Havid, beseda je vaša. Hvala lepa. Naj se pridružim zahvalam našim trijem referentom, ki so predstavili to tematiko. Naj povem, kako zelo cenimo njihov prispevek, to je začetek razprave z poročilom eh, parlamenta, to je nekaj, s čemer se nameravamo še naprej ukvarjati, da bi izboljšali odnose med Evropsko unijo in Irana na osnovi jedrskega sporazuma. Sankcije in nesodelovanje nikakor ni zaželjeno, pa če govorimo o Iranu ali komorkoli eh, drugem tukaj imamo pomembne faktore, ki so na vseh straneh. Na vsak način pa lahko spodbujamo sodelovanje med eh, državami v regiji. To je nekaj, za kar si je vredno prizadevati. Naš odbor, naš predsednik eh, in tudi jaz smo obiskali Iran pred sklenitvijo končnega sporazuma lanskega junija in poskušali uh, Eh, zgraditi zaupanje in mislim, da je bila ta misija dokaj uspešna. Upam, da bomo lahko nadaljevali v tem duhu sodelovanja. Ne glede na to, kako težavno bi to lahko bilo, mislim, da bi si morali za to prizadevati. Mm, moramo priznati, da se je Irancem režim sankcij za zelo nepravičen, to moramo razumeti. Oni imajo seveda drugačna stališča, različna stališča so tudi v Evropskem parlamentu. Še nam bo uspelo vzpostaviti zaupanje in ponovno vzpostaviti vodilno vlogo Evropske unije v sodelovanju z Iranom, kot smo danes slišali, in spostaviti trgovinske odnose, zagnati investicije. Bi to lahko koristilo obema stranima. Kar zadeva samo poročilo, se v njem ne bomo ukvarjali z podrobnostmi glede izvajanja jedrskega sporazuma. To je stvar, ki Evropske službe za zunanje delovanje in Iranci v okviru E3 plus 3. V poročilu se bomo svetočili na razširitve in, poglo, na razširitve in poglobitev sodelovanja med Iranom in Evropsko unijo, od eh, transporta do okolja, univerz, akademskega sodelovanja, prevoza in mnogih drugih reči, pri katerih lahko sodelujemo. strinjam se s tem, kar so eh, referenti že povedali, da potrebujemo dolgoročno strategijo. In imeli smo deset in več let zamrznjenih odnosov, tako da bo mm, proces odmrzovanja zelo težavna naloga, zato moram biti realistični pri naših pričakovanjih. Ampak kot eh, smo tudi slišali, boj proti terorizmu in perzijskega eh, zaliv, eh, kot tudi preprečevanje trgovanja z ljudmi. Tukaj moramo sodelovati. Slišali smo tri specifične predloge od gospoda Adebara, ne bom se zdaj spuščal v njih, ampak to bi lahko prav gotovo vključil v poročilo. In nekaj še k regionalnim zadevam. Popolnoma jasno je, da bi morali izkoristiti priložnost za sodelovanje z Iranom pri Jemnu, Libiji, Siriji, seveda, kot tudi situacije v Libijo, Libanonu, ki se ne sme poslabšati. In eh, možnosti za to obstajajo. Ko smo bili tam, smo imeli zelo odprte pogovore z eh, gospodom Zarifom in njegovim namestnikom. Zdaj imamo vzpostavljeno strukturo, ki nam omogoča pogovore in sodelovanje. Če pa si pogledamo zadnji razvoj dogodkov tudi v Siriji v zadnjem eh, tednu, bomo videli, kaj se bo dogajalo v praksi in tukaj bomo zelo skrbno morali razmisliti, kako se odzvati. Imam vprašanje za vsak od eh, treh ker imamo tukaj javno razpravo. Ker zadeva Eli, bi jo vprašal v neke povezave glede Tekerana in Rijada in možnosti za vlogo Evropske unije. Vsi smo govorili o evropski vlogi, kje so eh, naše prednosti in slabosti in priložnosti. Mene pa zanima, kako bi izboljšali odnose med Teheranom in Rijadom kje mislite, da bi lahko Evropska unija tukaj nekaj prispevala, kar zadeva gospoda Parsija. Mislim, da je podal zelo zanimiv argument, ko je podal, da imamo eh, toliko mm, omejitev rečih eh, linij, ki jih imamo na obeh stranih, je iranski in evropski. To se mi je zdela zelo pomembna točka. ampak del se kar zadeva Sirijo, da bo treba biti odprt pri vsem, ampak kar zadeva eh, konkretno Sirijo, kako bi lahko omaknili ovire in dosegli kakšne rezultate. Še gospod Adebar, govorili ste o potrebi po. O, upoštevanje notranjih kritikov na obeh stranih ZDA in v Iranu. Se verjetno bili v, m, pri razpravi v kongresu. E, to je bila zelo zanimiva razprava. Vsi, ki smo bili v Iranu, smo tudi videli, da imamo tam uh, kritike uh, tega sporazuma. Nekako vidimo uh, neko simetrijo pri notranjih eh, kritikah. Eh, kakšno strategijo vidite za to, da premustimo eh, te notranje kritike? Hvala. Hvala lepa. Še nekaj kolegov imamo, ki so želeli spregovoriti, gospa Jomari. Mikrofon. Euh, nous savons tous que l'Iran est un... Vsi vemo, da je Iran velika država, ki bi lahko odigrala pomembno vlogo pri stabilnosti te regije in tudi neko, nekoliko dlje in eh, tudi vemo, da je to vsekakor težaven sogovornik in eh, da je vsekakor tudi eh, zelo trd strateg, ko gre za pogajanja. Torej postavljam naslednje vprašanje oziroma imam dve vprašanje, ki jih bi rada zastavila. Prvo vprašanje je naslednje rada bi slišala mimo pač vzajemnih interesov, ki jih lahko imamo in ki lahko pripeljajo do nekega približanja z Iranom, bi želela vedeti, ali imamo dejansko konkretne skupne interese, tudi dolgoročno gledano. Ko govorimo o vzajemnih interesih, seveda mislim na, na strani Irani, umaknitev, embargo, torej določeno vključevanje, tako gospodarsko kot politično, za nas pa so to trgovinski, industrijski, gospodarski interesi. Torej, skupni interesi smo rekli, poročevalec je ravno kar omenjal tudi boj proti terorizmu. To je nedvomno zelo pomemben vidik, ampak eh, je treba tudi upoštevati dejstva in eh, ali lahko je to dovolj za to, da vzpostavimo trajnostne odnose. In drugo vprašanje, ki ga sestavljam, to je vprašanje, ki je prav tako bistveno, je vprašanje zaupanja, vzajemnega zaupanja, ki ga lahko imamo eh, na jedrskem področju. Je že prišlo pred približno desetimi leti do sporazumov, ki so bili sprijeti, potem pa smo se zavedali, da ti sporazumi niso bili spoštovani. In eh, torej, sporazumi so slušili izključno Iranu, eh, zato da je lahko nadaljeval s svoje jedrske raziskave to je pač določen element, ki je lahko zelo tekten, kajti dejansko ne, ne bo prišlo do konkretnega dialoga, ne da bi imeli neke eh, vsaj minimalne stopnje zaupanja. Zato sprašujem naše sogovornike, kateri so po njihovem mnenju tisti elementi, ki bi nam lahko omogočili dolgoročno, da vzpostavimo in gradimo to zaupanje kljub preteklosti in eh, kljub. <clears throat> tudi test, testom balističnih a, eh, raket, ki ste jih ravno kar omenjali. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj se tudi sam zahvalim vsem trem govornikom za njihove besede. Iran je kompleksna država s kompleksno zgodovino in s kompleksnimi globalnimi odnosi. Dobro je, da smo dosegli ta sporozum o jedrskem orožju, vendar pa mislim, da obstaja tveganje, da še to spodleti, če ne bomo vsega skupaj dobro urejali. Videli smo nedavni balistični test in odzive na to. Torej, vse skupaj je potrebno izvesti tako, da bomo zagotovili, da je ta sporozum uspešen. dejali ste, da bi to morali razviti. Podali ste svoje prispevke, vendar pa iz lastnih izkušenj vemo, da je ekonomska stran tista, ki nam pomaga. Bi se govorniki strinjali, da bi se morda morali ogledati GSP. Tak model že imamo z nekaterimi državami, tako bi morda lahko razvili odnose še bolj. In potem še nekaj. Govorili ste o težavah, kar se tiče regionalnih sil in kako one gledajo na to. Spet, če bi lahko pomagali in zanima me, kaj mislijo govorniki, če bi lahko spobodili tesnejše odnose med Iranom, Saudsko Arabijo in za Ruskim svetom, ali bi to tudi pomagalo, In potem zadnja točka. Veliko držav se boji Irana v zadnjih 36 letih po iranski revoluciji, so videli, kako Iranci uporabljajo svoj globalni vpliv, ga krepijo. Veliko skupinah žitov in potem to uporabljajo kot orodje. Kako bi lahko obema stranema, stranema pomagali k boljšemu razumevanju. Mislim, da smo v edinstvenem položaju, nismo v takem položaju kot ZDA. Mislim, da bodo v Iranu lažje navezali boljše stike z nami. Mi moramo odigrati pomembno vlogo pri tem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Tenok. Uh, uh, Hvala lepa, predsedujoči. 5 plus 1 ali 3 plus 3 mislim, da si želi to tako imenovati. Ti pogovori, to so redek primer uspešnih pogajanj pod okriljem EU. Naj se zahvalim tudi Lady Ashton, predhodnice Mogherini, kar se tega tiče. Mi pa previdno podpiramo rezultat sporozuma o jedrskem orožju. Popolnoma moramo biti prepričani, da bomo imeli možnosti verifikacije in nadzora zato, da bomo zagotovili, da Iran ne goljufa. Ima namreč dolgo zgodovino kupovanja časa v prejšnjih pogajanjih in izogibanja bolj določnejšim določbam. Tako je v preteklosti že bilo in potem so še vedno bogatili uran do višjih stopenj, kot so potrebne. Dajali so, da to samo za civilne namene, vendar je pa to seveda zelo sumnivo, sumnivo kar se tiče razvoja orožja. Kar se tega tiče, torej je stališče moje skupine tako, da moramo biti tudi zelo previdni, kar se tiče spoštovanja človekovih pravic in kar, kar se tiče podpora Asadovemu režimu in Hezbolahu v Siriji in Libanonu. To kot seveda potencialni sovražniki Izraela in Ahmadine Džadžad je že dajal izjave na to temo kar nekajkrat. Kljub temu pa seveda sedaj obstaja največja regionalna grožnja, ki je ISIS. In tukaj moramo sodelovati z Iranom in skušati najti pot iz sirske državljanske vojne. Eden od odrežencev Mizija je dejal, da bi Iran naj bil potencijalni partner za EU. Moja skupina pa to zavrača, kajti z Islamsko republiko Iran nimamo skupnih vrednot. Hvala lepa, gospod Buhner. <clears throat> Tudi sam bi se rad zahvalil vsem trem govornikom. Najprej vprašanje glede potencijalnega sodelovanja. Rečeno je že bilo, da kar se tiče boja proti terorizmu, pa tudi kar se tiče tihotapljenja drog lahko sodelujemo. To si je iranska stran tudi izredno želela. Težava pa so razmere glede človekovih pravic v Iranu. Približno 80 odstotkov usmrtitev v Iranu po lastnih navedbah se zgodi zaradi tihotapljenja z drogami. Gospod Larijan je napovedal, da bo morda dal embargo na smrtno kazen, ampak to so samo ugibanje. Imamo kakšno sodelovanje v tej smeri? Bi bilo sploh smiselno sodelovati glede na trenutno stanje na področju človekovih pravic in tudi kako lahko izboljšamo razmere na področju človekovih pravic? Drugo vprašanje, okolje. Podpredsednica je na sestanku z enim odborom jasno povedala, da se zanima za sodelovanje. Konkretno, sodelovanje v sredozemlju je katastrofalno. Potem, ko je sedaj oblažena potreba po Iranu, kar se Irana tiče, bi lahko del vode, ki jo speljujejo drogam, lahko venili nazaj, da bi spet namakali zemljo in preprečili okoljsko katastrofo. Tretje vprašanje. Povečevanje pridobivanja nafte, o tem še ni bilo prav veliko govora, bo pa to gotovo tudi spremenilo regionalno ravnovesje, če je to sploh obstajalo, kajti to bo potem spremenilo tudi finančne tokove. Naslednje vprašanje. Pomembna točka pri ratifikaciji sporazuma je, da se držimo vseh jedrskih sporazumov, ki smo jih izpogajali. Potrebno je razgraditi reaktor v Araku, zakaj se to še ni zgodilo. To spoh ne bi, naj ne bi bila težava. Kaj se dogaja? In potem še zadnje vprašanje za EAS, e katere projekte se konkretno pripravlja z Iranom, bomo imeli diplomatsko predstavništvo. V bližnji prihodnosti bomo imeli sporozum o partnerstvu in sodelovanju in katere partnerske instrumente ali tematske programe bomo obravnavali. Hvala lepa za odgovore. Thank you, Mr. Belder. Hvala lepa, gospod Belder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, de sociale media melden. Hvala lepa, gospod predsedevči. Socialni mediji so v zadnjih tednih omenjali dejstvo, da revolucionarna garda pada na sirskih bojiščih, se bori na sirskih bojiščih nam lahko poveste, do kakšne mere je Iran vojaško in finančno vključen v sirski spopad in v to gledališče smrti. In nedavno sem si zabeležil, da smo dobili nekakšno reakcijo iz Irana, da so določene stvari aktivne v Siriji. In to je potem povzročilo veliko odzivov, ko ljudje seveda niso zadovoljni z morilskim režimom Asada. In potem končno. Slišali smo že o potencijalnih partnerjih, tudi v prejšnji predstavitvi. Vendar pa, ali bodo Združeni narodi vključeni v to? imamo poročevalca. Kakšnim evropskim interesom pa to služi, v tem ne slišim prav veliko. Bil sem poročevalec za Iran in EU, Iran in seveda sprašujem se o vprašanjih, kot je antisemitizem v Iranu. Upam, da predsedojoči se boste tega v poročilu lotili odkrito in pošteno in rad bi tudi odgovor strani strokovnjakov, ko so nekateri dejali, da je iranski režim zelo modern. Še dva govornika, potem pa bomo seznam govornikov izčrpali. Gospod Demes Maker. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ik wil graag even aanvullen op wat mijn collega. Hvala lepa naj nadaljujem tam, kjer je končal kolega Charles Stenok. Sedaj sem koordinator hm, svoje skupine za človekove pravice. V tej funkciji bom govoril. Charles se je tega samo dotaknil, vendar pa mislim, da je škoda. Obžalujem, da je visoka predstavnica podpredsednica obtičala pri tem vprašanju, se ga ni lotila in ga ni naredila za javnega. Niti z besedico tega ni omenila. Razmere glede človekovih pravic v tej državi pa so absolutno zaskrbljujoče. Kar se človekovih pravic tiče, jih ne spoštuje prav, tudi opozicije ne in tudi svobode govora ne. Nedavno smo imeli razpravo o smrtni kazni. Število smrtitev, veste, koliko so jih izvedli samo letos, koliko na dan, o kolikšni številki govorimo. To je nezaslišen režim, ki sistematično krši vse dogovore in sporozume o človekovih pravicah. Imamo kakršna koli znamenja, da bo ta novi partner, tako kot ga imenujemo, se dejansko preobrazil v nekoga, ki bolj spoštuje temeljne vrednote človeške pravice? Mislim, da ne. Eh, uh, Gil. Gospa Gil. Če, um... Hvala lepa, predsedoči. Naj skušam raziskati, kako bi EU in ZDA se lahko bolj konkretno usklajevala pri iskanju rešitve za multiple krize v regije naj se gre za Jemen, Irak, Sirijo, pa tudi za Bahrajn. Mislim, da to ni možno brez regionalnega varnostnega dialoga v zalivu. In Iran je ključnega pomena pri dosegi napredka. Glede na to, da ima EU dobre odnose in vpliv na Iran, ZDA pa večji vpliv na Saudsko Arabijo, ko vidimo, da Medina Nova in Saudska Arabija prihaja do veliko napetosti, bi rada vedela, kako bi lahko to bolje usklajevali, kako bi lahko to izkoristili. Konkretne primere, prosim. Hvala lepa. Sedaj pa je čas, da naši strokovnjaki dobijo priložnost za odgovore na vprašanja, ki so bila zastavljena. Prosim, gospa Geran Majeh. Hvala lepa kar se tiče pogovorov v Rjadu, moje priporočilo. Evropa mora ugotoviti, zakaj si želi, da bi se ta dialog nadaljeval. Orisala sem stroške za nedelovanje EU. Ti rastejo, torej, ti rastejo, torej Evropa ima interes, da je vključena v zmanjševanje napetosti v tej regiji. Drugič, cilj mora biti pragmatičen in realističen. Kar se mene tiče, iz razprav Teherano in Urijado je jasno, da je prak za smiselna pogajanja še nedosežen. Vendar pa, ne se je za Balkane jasno zgodovino, evropejci spodbujajo k dialogu, preden se doseže prak. Deluje torej preventivno. ne vem, kdo naj to naredi, tri državčanice EU, šesterice ali gospa Mogherini, kdorkoli že potrebno bo to storiti, potrebno se bo stvari dejansko lotiti. Pa naj se gre tudi za Jemen, tudi tukaj moramo napredovati. Nadalje, kar se tiče zbojanja zaupanja, pred desetimi leti je Iran podpisal sporozum, da bi si kupil čas. tako da je sedaj veliko nezaupanja na obeh stranih, kar se tiče teh sporazumov. Analize ne smemo narediti kar tako v vakumu po sodelovanju z Zahodom v Afganistanu proti Talibanom. Ga je Bušova administracija hitro označila za eh, državo zla. In potem je vse skupaj propadlo. Ta sporazum bo nova platforma za spodbujanje zaupanja. Tako da se strinjam. Nadzor in faza implementacije, to bo ključnega pomena za ustvarjanje zaupanja na dolgi rok. Balistični test, seveda to ni pomagalo v duhu teh pogajanj, vendar pa kot so ameriški uradniki dejali, to ni bila kršitev skupnega sporozuma, pa pa to nekaj, o čemer bodo ločeno govorili v Združenih narodih kar se tiče področji sodelovanja, ali bi naj začeli glede lažjih vprašanj, kot je pomorsko sodelovanje, sodelovanje na področju okolja in eh, manj pomembna varnostna vprašanja. Da, to je potencijalna pot. To se strinjam s svojimi sodreženci v mizu. Afganistan, Irak, Pakistan so sosede. Pakistanom je torej v napetih odnosih, tako da če bi se tako govorili o pomorskih odnosih, bi bilo morda težavno. Prav tako kot je prenosna naloga pogajanja o jedrskem orožju, mislim, da je zmeda o sredozemlju tudi nekaj, o čemer bi morali govoriti, tako zanako tudi v EU. Vprašanje človekovih pravic Mislim, da imamo dva različna modela, kar se tiče človekovih pravic v Iranu. Najprej, da ne počnemo nič, kot smo počeli v zadnjih desetih letih, odkar je jedrsko orožje postalo najpomembnejše, smo dali se o tem, da bomo pogovarjali z Iranom, ali pa, da bomo, tako kot smo od celovitih dnevnih dialoga, se tega lotevali, da se strinjamo, da se ne strinjamo, vendar pa, da se moramo glede najbolj perečih vprašanj vseeno pogovarjati. In to je prava pot naprej. Prav tako sem tudi sama slišala gospoda Larinđanja, kar se tiče možno področje sodelovanja glede tihotapljanja droge. Ko bi se da izkušali zakonom pred parlamentom zmanjšati število smrtnih obsod. Vendar pa, evropejci morajo biti realistični, če ne bo možno z večjim moratorija na smrtno kazen, potem moramo imeti smiselno politiko prizadeva na tem področju. Kar se tiče reaktorja v Araku, mislim, da z tehničnega vidika bomo imeli skupni projekt ZDA, Iraka, Irana in Kitajske in to bo nekaj, kjer bomo skušali krediti zaupanje. In potem odrežba Irana v Siriji, Kot sem omenila, je odrežba Irana v zadnjih tednih se povečala z rusko, rusko odeležbo. Sitarski napadi Rusije v Siriji. Potrebno je zagotoviti določeno varnost, potem povezava s Hezbolahom je, to je jasno, tega ne bomo mogli spremeniti. Če pa se pogovorite z različnimi interesnimi skupinami v Iranu, ne samo reformisti, temveč tudi s hardlinerji, je različna pot, kakšna bi lahko bila pot Irana v Siriji in tudi za Sirijo samo. Ali je to decentralizacija, ali je to premik od predsedniških pooblastil. Mislim, da je namestnik zunanjega ministra Irana o tem govoril prejšnji teden s Federico Mogherini. Torej, kakšen politični proces bi bil izvedljiv, ko bi Saudska Arabija in Iran, pa tudi ostali akteri, lahko vsi sodelovali. Tu bom končala. Thank you. Um, Gospod Parsi. To, to... Hvala lepa. Čisto na kratko. Kar se tiče rdečih linij, meja, pri katerih ne gremo, glede Sirije. Ne bom šel v podrobnosti, vendar pa naj povem, da osebno ni bilo pomoč, ko so politični voditelji izjavljali, ali Asad lahko ostane ali ne, ali lahko ostane 3-6 mesecev ali leto. Taka razprava v javnosti ni smiselna, to niso prava pogajanja. To so torej tiste meje, pri katerih ne bi smeli iti. In to je nesmiselno, po mojem mnenju. Veliko bolje se je vsesti pogajati brez predpogojev in potem skušati ugotoviti, kako bi se pogajanja lahko išla. Iran je regionalna sila in zato želijo vsaj obvladati zmedo v regiji, če že tega ne morejo rešiti. Veliko je področje, kjer bi Iran in EU lahko sodelovala, vendar pa seveda ni dovolj, da objektivno rečemo, da se sodelovanje lahko razvije. Potrebno je zagotoviti akterje na obeh straneh, ki bodo skušali uresničiti ta potencial. To pa obstaja, pa naj si pogledamo akademsko skupnost, trgovino, komercialne dejavnosti ali katerokoli drugo področje. Najdemo lahko ljudi na obeh straneh, kjer, ki so to pripravljeni. Potrebno pa se je seveda vsaj pogovarjati o tem in to je pomemben korak. So pa tudi tisti v Iranu in tudi izven Irana, ki si ne želijo razvoja tega področja. Morda to ne zadeva toliko sodelovanja z EU, vsekakor pa sodelovanje z EDA. Vendar pa tudi njih je možno prepričati. Gre samo za to, da je potrebno investirati v ta proces, da bodo vsi išli kot zmagovalci. Potem pa so bila vprašanja, ali lahko zaupamo Iranu, ali bodo kadarkoli partner. Ne gre samo za vprašanje zaupanja, gre za vprašanje, kaj se je dogajalo v preteklosti. In da boste obe strani lahko prepričani, da bo nasprotna stran storila to, kar pravi. In potem skupni akcijski načrt pred celovitim tukaj sta obe strani izpolnili svoje obveznosti in to je že nekaj, kar je dvignilo zaupanje pred končnim sporozumom. Ali je Iran lahko partner ali ne, to je potem bolj vprašanje retorike. Ne gre za prijateljstvo, ne gre za zbiranje znamk skupaj za filatelijo ali za sprehod v sončnem zahodu. Ne, to je nekaj, kjer si obe strani zadanjata cilje in se dogovorite o njih in tudi tistem, o čemer se ne morete dogovoriti. Ignoranca. Ne dialog. Ali pot, ko bi enostavno zanemarili ran na naši poti. To pa bi bila velika škoda, to bi bilo protiproduktivno in to bi bila nesmiselna politika. Človekove pravice. To je zelo pomembno vprašanje. Jasno. Gre pa tudi za vprašanje, kako delikatno, kako vešče se lahko od tega lotimo, da bi bilo manj kršitev človekovih pravic v Iraku. Kakorkoli že, ko pravimo, smo za človekove pravice, vi pa počnete to in ono, dobro, seveda, tako lahko nadaljujemo, desetletje že tako počnemo, pa nismo dosegli prav veliko. Če želimo izboljšavo človekovih pravic v Iranu, mm, in sicer ne samo z besedami na naši strani, potem bomo potrebovali več diskrecije in bolj premišljeno pot naprej. Ni vedno dovolj, če samo kričimo o človekovih pravicah. Gospod Adebar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj se omejim na zaznavo. Ko oblikujemo to strategijo, moramo upoštevati, kako Iran m, mm, zaznava Evropsko unijo. Podal sem že pripombo, da je Iran morda presenetilo močno čezatlantsko zavezništvo. To moramo izpostaviti. Še nekaj. Ko so se začela pogajanja, se je Iran soočal samo s tremi državami članicami. Potem leto kasneje je Javier Solana tudi prisedel k mizi. Sedaj pa Mogherini prevzema vodilno vlogo in EU ima veliko bolj prominentno vlogo. Torej, percepcija na iranski strani, kar se tiče EU, se je spremenila. Ali so to samo Združeno kraljestvo, Nemčija in Francija ali dejansko EU. To se je spremenilo. Torej, kritičnega pomena pri tem je močna podpora držav članic, ne glede na to, kakšna bo strategija EU do Irana. Prav tako pa je kot je predhodnik dejal, potrebno izpolnevati obljube. Naj se vrnem na svojo predstavitev. Izvedba sporozuma, čeprav to ni del strategije, je ključnega pomena, kako bo Iran gledal na Evropsko unijo. Če ne bo EU stroga, ampak poštena, vem, da je to fraza iz popolnoma drugega področja širitve EU, biti moramo torej strogi ali pošteni, a pošteni, kar se tiče uresničevanja tega sporozuma. Ne smemo pa pretiravati, kar se tiče potencijala zagona približevanja. Potrebno se je torej stotstotno držati sporozuma, potrebno je biti jasen, da je to prednostna naloga in da vse, kar gre prek, bi naj pomagalo izvedbi sporozuma. Sčasoma se lahko zaupanje spostavi, kar tako se ga ne bo. Vsi ti ukrepi so samo koraki k nekakšnemu zaupanju, ki bo morda rezultat tega procesa in ne vemo, kakšen bo Iran na koncu tega postopka, pa tudi ne vemo, kakšna bo EU. Potem pa specifično vprašanje o ZDA in njihovim mnenjem. Nekateri člani kongresa ali predsedniški kandidati imajo svoje mnenje. In to so podobne stvari, kot jih uporabljajo hardlinerji v Iranu. In tukaj je priložnost Evropske unije, da odigra vlogo posrednika in eh, zbliža obe strani. Včasih je to za notranje potrebe, vendar pa je pomembno za EU, da se tega loti in da bo še naprej igrala to vlogo, kar se tiče jedrskega sporazuma. EU bo del sedaj skupne komisije, ki se bo sestajala. Prav tako pa mora EU pripraviti predloge, kot je strategija, ki jo pripravljate za prihodnost. Ne želim zmanjševati prizadevanj za reševanje sirskega ali drugih konfliktov v regiji, vendar pa menim, da to ni del širše strategije, kar se tiče Irana, to je del vsakodnevne reševanja, vsakodnevnega reševanja kriz in EU mora to upraviti svojo vlogo. Evropska unija in nekatere države članice so del sirske delovne skupine. Odnosi z Rusijo so ključnega pomena za to, vendar pa je to nekaj, kar ne bi smelo biti povezano. sporozumom ali oblikovanjem strategije do Irana. In potem končno, omenjene so bile človekove pravice kot pomemben vidik. Poleg pripomb kolege bi rad izpostavil dve točki. Prvič, človekove pravice so dragocene za nas, vemo, kaj to pomeni. Vendar pa morda bi bilo bolje, če bi to zapisali kot pravno državo po iranskih zakonih. Del težav je, da zakoni v rano dovoljujejo določene pravice, ki se jih potem nikoli ne izpolnjuje. Tako da namesto, da pridigamo, strani Evrope, kar se človekovih pravic tiče, bi si morali morda ogledati, kaj predpisujejo iranski zakoni in skušamo potem zagotoviti, da bo Iran izpolnjeval vse te zakone. To bi že bil uspeh. Potem pa spet še percepcija in človekove pravice. Potrebno bo uveljavljati te standarde ne samo v Iranu, tudi druge, tudi v Saudski Arabiji. Torej, če bo Evropska unija se tega resno lotila glede človekovih pravic, ne glede na to, ali gre za Iran ali katerokoli drugo državo, bo to okrepilo naše stališče. Hvala lepa. Uh, okay, thank you. Uh, Hvala lepa. Zdaj pa je gospod Severn na vrsti. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za povabilo na to zanimivo javno predstavitev. Zahvaljujem se vsem udeležencem v panelu za zanimive predstavitve samo par besed, s katerimi želim povdariti, da mi smo poslali posebno delovno skupino, zato da bi se eh, ukvarjali ravno z eh, Iranom in eh, soglašamo s tem, da moramo imeti neko celovito in koherentno pristop do tega, kajti doslej zaradi prevladujočih razmir, naši odnosi so bili omejeni samo na razgovor v zvezi z jedrskimi temami, zdaj pa poskušamo razširiti ta dialog in naša posebna skupina ima nalogo ne samo, da skrbi za izvajanje tega sporazuma, to je pomemben del našega naših aktivnosti, kajti tako kot so številni poudarili, izvajanje tega sporozuma bo ključnega pomena za nas, zato da bomo lahko potem še dalje širili sodelovanje tudi na druga področja. To, da delovna skupina se ne bo ukvarjala samo s tem, ampak bo iskala tudi, kako bi lahko razvili oziroma dali ponovnega zagona našim odnosom na področjih, ki doslej so bila eh, zamrznjena v zadnjih desetih letih. In zadnje področje delovanja te skupine bo to, da poskusi delovati z Iranom kot z originalnim akterjem, to je bilo že večkrat omenjeno danes um, ehm, karti to je pomemben del eh, teh aktivnosti, ki jih želimo razviti. Torej, delovna skupina se bo ukvarjala z vsem tem in seveda z zadovoljstvom bomo sodelovali s parlamentom, z odborom za zunanje zadeve, z poročevalcem za to temo, za eh, strategijo za Iran. In eh, kar pa zadeva vprašanja, ki so bila zastavljena, predvsem eh, v zvezi z dvostranskimi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 To je vsekakor nekaj, kar je bilo že začeto, ampak se nahaja še vedno v neki predhodni fazi. Julija tega leta visoka predstavnica Mogherini je odpotovala v Iran, imela stike z zunanjim ministrom Zarifom in sicer o širših vprašanjih, na katerih lahko sodelujemo z Iranom. Nedavno, usporedno z splošno skupščino, generalno skupščino Združenih narodov, je prišlo do drugega srečanja in je bilo Eh, dogovorjeno, da bo prišlo do, eh, visok, torej do eh, dialoga, političnega dialoga na visoki ravni. Na ravni torej Engel Schmidt, ki je tudi izpogajal ta sporazum, bo vodil na pogovore na evropski strani in na iranski pa bomo imeli predstavnika, ki je v stiku tako z Evropsko unijo kot z ZDA. Eh, ta skupina se bo sestajala v začetku decembra in zamisel je ta, da bi imeli nekoliko širši dnevni red, eh, o katerem bi se pogovarjali in poskušali eh, ugotoviti, kateri so bilateralna vprašanja, na katerih imamo vzajemni interes za sodelovanje in kateri so regionalna vprašanja, v zvezi s katerimi Evropska unija in Iran potrebujeta to sodelovanje. Ko gre za regionalno razsežnost, želim izpostaviti, da včeraj oziroma prejšnji teden eh, namestnik eh, ministra eh, v Iranu, ki je zadolžen za arabske države, je obiskal Brusel in razpravljali smo o razmerah v Siriji z visoko predstavnico. Prišlo bo do dodatnih pogovorov v zvezi s to temo želel bi povdariti, da zdaj uh, vzpostavljamo te kanale uh, dialoga z Iranom. Doslej edine stike, ki smo jih imeli z Iranom, so bili povezani z jedrskimi uh, pogajanji. Torej, že moramo tudi zgraditi te nove kanale. Uh, Eh, dekomunikacijske kanale, to je tudi zamudno, nedvomno in eh, potrebujemo zaupanja za to, da se lahko pogovarjamo o teh vprašanjih, zato da bomo in vse to temeli tudi na izvajanju jedrskega sporazuma. Vse ta vprašanja tesno, se tesno prepletajo. Glede konkretnih področji za sodelovanje, to je bilo vprašanje, ki je bilo postavljeno strani eh, enega od poslancev. Uh, ter mnoge teme so že bile omenjene mnogo namigov je bilo že izpostavljenih, gre za torej področja, na katere se želimo tudi mi osredotočiti, to je nedvomno energetika. Eh, moramo imeti vedno v mislih, da je Iran drugi največji, eh, ima druge največja ležišča plina, eh, ne smemo pozabiti na naftna ležišča, torej Iran je lahko potencijalni dobavitelj za Evropo in torej lahko prispeva tudi k energetski varnosti v Evropi, to je morda nekaj neko vprašanje, ki je bolj srednje ali dolgoročne narave. Potem imamo druge razsežnosti. Eh, pred sankcijami Evropska unija je bila glavna partnerica za Iran, zdaj pa smo se, se, se nizko uvrščamo na ta seznam. Torej, trgovinski odnosi so lahko tudi ključnega pomena za prihodnje sodelovanje. Moramo ponovno torej zagnati tudi ta vidik in moramo normalizirati te uh, trgovinske odnose. Vprašanja okolja ne nazadnje so zelo pomembna, kajti eh, to lahko služi tudi za vzpostavljanje zaupanja. Vprašanje eh, onesnaževanja zraka, to je lahko pomembno za eh, Iran. Recimo, če, si, če kdo obiskal Tehran, je ugotovil, da je tam to vprašanje ključnega pomena in uh, potem imamo tudi druga po, po, povezana vprašanja, prevoz naprimer, država potrebuje pre, prometne infrastrukture, potrebno je torej obnoviti uh, celo vrsto infrastruktur, zato imamo veliko področji za bilateralno sodelovanje. Želimo vse imeti pred očmi v tem našem političnem dialogu in moramo torej opredeliti, katero, katero vprašanje so lahko vzajemno uh, zanimiva za obe strani. Ne smemo pozabiti tudi, da uh, tudi humanitarno dan, da, da tudi eh, človekove pravice bodo delež teh eh, pogovorov z našimi iranskimi sogovorniki. Visoka predstavnica je to izpostavila v srečanju, ki ga je imela z ministrom Zarifom in to je bilo tudi ponovljeno večkrat v stikih, ki smo jih imeli z, na drugo stranjo. Mislim, da lahko rečemo, na ni nasprotovanja eh, tej zamisli z iranske strani. Eh, torej imeli bomo torej specifičen dialog tudi o človekovih pravicah in to je nedvomno eh, del našega, naše agende. In ne na zadnje vprašanje delegacije, ja, naša namera bi bila ta, da bi odprli neko delegacijo v Teheranu. Eh, to je sicer postopek, ki terja kar nekaj časa. Parlament bo moral tudi izraziti svoje povoljno mnenje, torej dati svojo privolitev eh, prek institucionalnih kanalov, ampak nedvomno to je pač eh, stvar, ki jo je treba upoštevati. Tam ne potrebujemo delegacije, potrebujemo več informacij o tem, kar se dogaja na notranji ravni. Uh, Eh, po tem, ko smo bili odsotni veliko, veliko let in eh, tudi eh, dvostransko se želimo angažirati in torej potrebujemo neko delegacijo, ki naj bo spremljala sposobna spremljati nekatere izmed teh projektov. V bistvu bi torej rekel, da počasi se pomikamo z neke faze zadrževanja in omejevanja v fazo angažiranja. Ampak to je seveda postopek, ki se ne bo dogodil kar čez noč, ki je treba počasi graditi in eh, vse to je odvisno od izvajanja jedrskega sporazuma. Hvala. Thank you very much. Um, we're moving towards the. Hvala lepa. Torej, naj prekinem uh, trenutek gospoda Broka in naj povem, da uh, osebno mislim, da je to bil zelo bogat uh, razgovor in se torej zahvaljujem vsem tem strokovnjakom, ki so prinesli svoje strokovno znanje v ta parlament. Eh, pripravil bom poročilo, sicer ne bom prišel do nekih celovitih eh, zaključkov, ampak imamo nekaj zanimivih točk za razmišljanje. Nedvomno številni kolegi so uh, izpostavili uh, da v tvej dvorani v tem, v tem parlamentu obstajajo določeni dvomi o tem, koliko je Iran vreden našega zaupanja. To je seveda točka, ki jo treba preveriti. Ob številnih priložnostih sem se podal v teh hran in moram reči, da to je resno vprašanje, s katerim se moramo soočiti ne moremo zanemariti tega, kar je bilo povedano. E, sicer e, je res, da obstajajo določene točke, v katerih e, se oglašamo, da se strinjamo, da se ne strinjamo, ampak to vse mora temeljiti na vzajemnem spoštovanju. Ti odnosi morajo biti uspešni, to je skupna namera. Ne smemo torej iti nazaj, nazadovati in se vračati k stari retoriki, ne na eni, ne na drugi strani. Na tem morajo torej temeljiti odnosi, zato da bodo uspešni. Slišali smo tudi številne govore zagovornike, tudi predstavnika službe za zunanje delovanje, eh, da pač obstajajo številne področje, kjer imamo skupne interese, ki jih lahko zasledujemo in na tem lahko veliko zaslužimo. Um, tega se moramo držati, potem človekove pravice. Uh, ljudje tukaj v parlamentu, jaz sem tudi uh, predsednik in bivši sus, um, koordinator v pododboru za človekove pravice in torej prav gotovo ta parlament ne bo nikoli sprejel nekega našega poročila, ki pravzaprav se odpoveduje našim temeljnim vrednotam na tem področju, ampak mislim, da lahko vzpostavimo zelo razumne pogovore in na tak način morda lahko pride do nekega preboja na tem področju človekovih pravic. Gospod Prok in jaz sam sva pač obiskala teh hran in se sestali tudi z odborom za človekove pravice, se sestali z različnimi predstavniki, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem. In eh, torej moramo eh, eh, se soočiti tudi s tem, kako lahko spostavimo sodelovanje na področju tudi prekupčevanja in teh otapljanja z drogami. To je tudi pomembno področje. Potem imamo tudi področje reforme pravosodnega sistema. Mislim, da lahko pride do zanimivih premikov na teh področjih. In eh, torej ehm, tukaj mora obstajati neka politična volja, moramo vzpostaviti nove odnose z iranskimi kolegi in vključiti tudi razprave o človekovih pravicah, tudi na tehnični ravni in predvsem na tej ravni, tako kot je tudi pravilno povedal gospod eh, Parsi. Mislim, da lahko pride do določenih premikov in preboju. Zahvaljujem se tudi kolegu Kano, ki je pač povdari, da morda bi lahko pristopili k stvari prek a, pristopa GSP. A, mislim, da bi s tem lahko spodbudili tudi trgovino z Iranom, kar je lahko pomembno. Zahvaljujem se tudi kolegu Belderju. Eh, torej, ko sva se podala z gospodom Brokom v eh, Tehran, v eh, Tehran smo se sestali tudi s predstavniki židovske skupnosti. Imeli smo razprave z njim o tem, kako lahko iranski oziroma židovski predstavniki se lahko pogovarjajo in lahko vzpostavijo nek dialog, kako se lahko združijo, kako lahko prije tudi do izboljšanja in torej vzajemnega dialoga med Iranom in, a, Ira, in a, Izraelom. Seveda se bo potrebno ukvarjati tudi s tem vprašanjem, vsekakor pa to lahko spodbudi neko zaupanje na tem področju v zvezi z vprašanjem, ki, ki, eh, na katerega je opozarjal kolega glede eh, vzpostavitve neke delegacije. Zaprosili smo za, tako, za ustanovitev take delegacije v Tehranu in eh, vse, kar lahko storimo, je to, da pokažemo našo voljo, naša pripravljenost na to, ampak želja obstaja in je bila tudi jasno izražena. Zdaj se mora druga stran odzvati. Torej, eh, to, kar smo slišali od treh strokovnjakov danes, je eh, pravzaprav eh, predstavitev tega, da ima v tem trenutku EU zelo, en, zelo pomembno in bi rekel enkratno priložnost. To je lahko uspeh za evropsko diplom, diplomacijo. Evropa lahko dokaže, da je sposobna razviti več pogovorov, več sodelovanja z iranskim sogovornikom, kot pa je doslej uspelo. Uh, Eh, združenim državam. In torej mi imamo eh, zdaj neko okno, neko priložnost, ki jo je treba izkoristiti v korist Irana in v korist eh, tudi Evropske unije in tudi celotnega sveta. In kolikor, pač, kolikor sem jaz pri tem soudeležen, lahko povem, da čim bomo razvili to poročilo, se bomo posvetovali z različnimi sogovorniki in bomo pokazali. Uh, in se bomo pri tem držali istega duha, kot smo se ga vedno držali pri vseh naših aktivnostih in zahvaljujem se torej za organiziranje tega, te javne predstavitve in seveda si nadajemo še podobnega dialoga z Iranom tudi v prihodnje. Najlepša hvala, kolega Havod, za povzetek, ki mi omogoča, da sem zelo kratek. Pagera na me, zahvaljujem se vam, tudi gospodu Parisejo in gospodu Adebaru, ki je v Washingtonu za to današnjo razpravo, se vam vsem prisrčno zahvaljujem. Um, ta dialog je tudi zanimiv in uh, upam, da bomo lahko z njim tudi nadaljevali, ko bomo spremljali, kako se bodo zadeve razvijale naprej. Sklenjen je bil dogovor, sporozum, vprašanje pa je, kako se bo ta. Eh, sporozum izvajal, to je prvo in drugo, ali bo Iran na tej osnovi pripravljen razpravljati tudi o širši regionalnih eh, problemih, eh, tudi v zvezi z konfliktom, ki ga imamo v Libanonu, Jemnu, Siriji. Tukaj lahko Iran odigra pomembno vlogo, tako da drugi ne bodo bili bitk za Iran. Mi lahko gospod Van Orden mal tiši. In videli bomo, ali bo, se bo Iran vključil v iskanje neke splošne skupne rešitve, zaradi tega, ker se Evropa mora ukvarjati z temi vojnami. Seveda si vsi želimo regionalni dogovor, s katerim se bodo eh, zaključile te nevarne pripetlije zadnjih let. Hvala lepa torej. Zdaj prehajamo na glasovanje o mnenju gospe Valencijano. Je gospa Valencijano tukaj? Nije. Mhm, toliko lažje. Nein, willst du meine haben? Die kriege ich aber doppeltes Tagegeld.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 nachdem wir wieder auf uns selbst zurückgeworfen sind. No, zdaj, ko smo spet eh, sami, začenjamo zaglasovanje. Prosim, da če nameravate razpravljati, razpravljate zunaj, tudi intervjuje boste vodili zunaj te dvorane. Könnt ihr die mal rausschmeißen? beginne unmittelbar mit der Abstimmung. Začenjamo torej z glasovanjem kompromisni predlog je enak, da je za. Proti. Sprejeto. 13. Za. Da, da. Wer ist dafür? Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 15 za proti. Vzdržani zavrnjeno. 16 za proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 2 za proti. Vzdržani sprijeto. Prehajamo na 20. Kdo je za? 20 proti. Zdržani, to bomo preverili. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Mit 32 zu 12 angenommen. 33 zu 12 prijeto, kompromisni predlog 3 proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 4 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, proti. Preverjamo.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 24 proti. In prehajamo na kompromisni predlog 6 za proti vzdržani sveto, kompromis 7 za proti vzdržani sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 40 za proti vzdržani zavrnjeno. 41 za proti, vzdržanje zavrnjeno, 43 za, proti, preverjamo. Abštevolski šlozen. Konec glasovanja. 1928 zavrnjeno. Kompromisni predlog 8. Za proti vzdržanje sprejeto. 44 za, proti vzdržani. In spet se eh, nejasno, elektronsko preverjamo. Antrag 44. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 26 za, 22 proti sprejeto. 45 za, proti vzdržani sprejeto. 46 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za, proti, preverjamo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 24 za 25 proti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 proti, vzdržani zavrnjeno. Enako velja za 37 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Äh, äh, Konec glasovanja. 24 proti 24 zavrnjeno zavrnjeno. Štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis deset za, proti, vzdržani, sprijeto. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 60 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 62 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 61 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 64 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 11 za proti vzdržani sprejeto. 3 za, proti vzdržani zavrnjeno. Amadma 5 za, proti vzdržani zavrnjeno. Amadma 8 za, proti vzdržani sprejeto kot nam je priporočal Alois Petrle. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Elektronsko glasovanje o tako spremenjenem mnenju. Abschirmung geschlossen. Die Stellungnahme konec glasovanja. 44 za, 3 proti, 2 vzdržana glasova. Sprijeto, čestitke kolegica.